Good afternoon, everyone. I'm very pleased to welcome you all uh, at today's public hearing on the impact of the U.K.'s withdrawal from the EU on the im- Lepo vas pozdravljam na javni predstavitvi posledice izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Pozdravljam vse strokovnjake, ki ste se nam pridružili na tej pomembni predstavitvi. Lepo pozdravljeni marca, 29. marca 2019 eh, bi naj Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. To seveda zastavlja celo vrsto pomembnih vprašanj, ne nazadnje o posledicah izstopa Združenega kraljestva na Evropsko unijo. No, okoljski problemi so sami po sebi čezmejne narave. Zato ne moremo predpostavljati, da izstop Združenega kraljestva ne bo vplival tudi na naše politika, na njihova stabilnost in da to ne bo vplivalo na kvaliteto in standarde, ki jih imamo v Evropski uniji ter v Združenem kraljestvu. Današnja predstavitev je namenjena preučevanju posledic izstopa Brexita. Eh, vsaj na področja, ki spadajo v pristojnosti našega odbora. Informacije bomo predali tudi našim evropskim pogajalcem, zato da bodo lahko v pogajanjih ustrezno upoštevali te informacije, ter da bodo lahko v kar največji meri omejili negativne posledice Brexita na Evropsko unijo. Kar se tiče formata predstavitve, Um, bo imel vsak strokovnjak za predstavitev na voljo 10 minut. In vsakemu krogu bo sledil krog vprašanj in odgovorov. Veselim se današnje razprave. Brez nadaljnega odlašanja dajem besedo prvemu govorniku, to je Gorc, Peter Gorc Karlsen, ki je uh, izvršni podpredsednik uh, Europe Arla Foods. Hvala lepa, hvala lepa odboru Envi, da ste dali priložnost Arla Foods, da sodeluje na predstavitvi Evropskega parlamenta o Brexitu in vplivu Brexita na varnost hrane. Uh, Obe temi sta zelo pomembni za zadrugo, kot je Arla Foods. E, jaz vodim e, naše podjetje v Evropi, predtem pa sem vodil Arla Foods v Združenem kraljestvu, tako da poznam e, obe plati medalje in poznam tudi potrošnike na, obo, na obeh stranih. Za Arla Foods je glavni namen to, da nudimo varno, vzdržno in hranljivo mleko in druge mlečne izdelke. Um, bistven del naše poti, poti naše zadruge, da zagotavljamo visoko kakovost uh, živil. Uh, od leta 1880, uh, ko smo začeli kot zelo majhna zadruga. Uh, No, eh, varnost hrane je bil vedno naš eh, glavni cilj, zato nas je zelo presenetil Brexit, ki se je zgodil junija 2016. Kot Evropska zadruga smo seveda, smo seveda odvisni od eh, dobro delujočega enotnega trga. Ni skrivnost, da bi si želeli drugačnega izida britanskega referenduma. Ampak kakorkoli, spoštovali bomo odločitev o brexitu in si prizadevali za to, da bodo prihodni odnosi med Evropsko unijo in Združenega kraljestva dobri. Občemer je seveda treba spoštovati integriteto Evropske unije in pa enotnega trga. Naj nakratko predstavim našo zadrugo in pa uh, eh, potencijalno vpliv brexita na našo zadrugo. Arla Foods je um, mlečno podjetje, ki je v lasti kmetov. Eh, danes eh, združujemo 11.200 kmetov iz sedmih držav članic, iz Združenega klesa Nemčije, Švedske, Danske in Beneluxa. Eh, skušamo zagotavljati kar najboljšo ceno mleka za naše kmete. Na koncu razdelimo dobiček med kmete vseh sedmih držav. Združujemo 170 mlekarn, predstavljamo 1000 11200 kmetov eh, in ti sodelujejo pri sprejemanju vseh glavnih odločitvah. Lahko bi rekli, da imamo nekakšen majhen Evropski parlament. Naši kmetje proizvedejo približno 14 eh, milijard kilogramov mleka, to pomeni, da smo največji proizvajalec eh, organskega mleka na svetu, približno enom. Eh, milijardo kilogramov organskega mleka proizvedemo, smo četrta največja mlekarna na svetu. Eh, prav tako imamo pomemben program za zagotavljanje kakovosti in eh, zauzemamo se tudi za varnost prehrane, za varjovanje okolja in pa za dobro počutje živali. Posod po Evropi imamo razporejene mlekarne, naš Eden izmed naših glavnih načel je to, da skušamo predvsem zagotoviti varno hrano od kmeta eh, do potrošnika. Prostite. Združeno kraljestvo je največji trg za našo zadrugo, predstavlja 25 odstotkov naših celotnih dohodkov. Eh, poleg tega pa tam živi 2700 kmetov in njihovih družin. Imamo približno 3500 zaposlenih, ki delajo v blekarnah po Združenem kraljestvu. Približno 7 odstotkov eh, dohodka temelji na mleku iz eh, britanskih eh, kmetij, ostalih 30 odstotkov dohodka pa temelji na uh, mlečnih izdelkih, ki so uvoženi iz uh, naših mlekarn po Evropski uniji. Približno 160 tisoč ton uh, mlečnih izdelkov v uh, Združenem kraljestvu in 24 tisoč ton iz Združenega kraljestva v Evropsko unijo. V primeru tako imenovanega hard brexita lahko pričakujemo, da 2,7 milijard kilogramov mleka več ne bo uh, izvoženega v Združeno kraljestvo uh, in zato bomo uh, videli, da bo situacija na trgu mleka še bolj problematična po ruskem embargu. Um, To bo seveda tudi povzročilo rast cen za potrošnike, zlasti v Združenem kraljestvu. Če torej skušamo ohraniti vzdržne cene in če želimo ohraniti delovna mesta v naših mlekarnah, predvsem v podeželskih območjih, moramo omogočiti kar najbolj uh, svobodno trgovino med Evropsko unijo in pa Združenem kraljestvom storitvam. Eh, seveda moramo ob tem upoštevati integriteto enotnega trga in pa ehm, ustrezno spoštovati pravice vseh udeleženih v dobavni verigi. Skratka, naše kmete bomo morali pripraviti na novo situacijo. Ko govorim o svobodni trgovini, eh, govorim o trgovini med Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom brez tarif in pa netarifnih ovir. Eh, če se sedaj osredotočim na varnost prehrane v povezavi z Brexitom, z netarifnimi ovirami, eh, torej ko govorim o tem, mislim na to, da bi morali, kar se tiče administrativnih bremen, tudi v prihodnje spoštovati evropsko zakonodajo, kar se tiče uh, zdravja živali, potem um, veterinarske medicine, kar se tiče uh, medicinske krme in tako naprej. V trenutnih pogajanjih se razpravlja o tem, da bi bi prenesli relevantno evropsko zakonodajo v britansko zakonodajo. To seveda ne izključuje možnosti, da bi v prihodnje Združeno kraljestvo lahko spremenilo to zakonodajo. Trenutni signali, ki prihajajo iz britanske vlade, so nekoliko nejasni, ampak eh, trenutno se zdi, da želijo ohraniti visoke standarde na področju varnosti prehrane eh, in eh, želijo se vzdržati odstopan od sedanje zakonodaje na tem področju to bi morali vključiti v prihodnje trgovinske sporažume med Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom, zato da bi lahko zagotovili, da bo eh, do standardi v Združenem kraljestvu tudi naprej ekvivalentni tistim v Evropski uniji. Ehm, torej jasno je, da potrošniki v Združenem kraljestvu želijo enako kot potrošniki v Evropski uniji. Trenutno so standardi uh, usklajeni, zato trenutno ni velikega tveganja za to, da bi britanski kmetje uh, želeli znižati standarde, zato da bi dosegli prednost pri cenah. Tega ne želijo potrošniki in tega ne želijo maloprodajni uh, akteri in to tudi nima smisla za mednarodno trgovino. Vsekakor to velja za Arla Foods um, če bi želeli odstopiti od zakonodaje Evropske unije, to ne bi bilo v skladu z. Uh, trendi, potrošniškimi trendi ne v Združenem kraljestvu, ne v Evropski uniji. Vsi želijo avtentično, varno, zdravo prehrano in želijo seveda, da bi jim ta hrana bila tudi uh, dostopna. Uh, Zato bi se nam zdelo nesmiselno, če bi Združeno kraljestvo želelo v prihodnosti uvesti niže standarde, kot veljajo v Evropski uniji. Naš zadružni model. Uh, temeli na prizadevanjih ehm, za zdravo in varno prehrano, ki se lahko naše izdelki prosto gibljajo po evropskem trgu. Zunanje kolesstvo ni samo na naš največji trg, ampak eh, tudi naš dom v številnih primerjih. Zato se zavzemamo za kar najsvobodnejšo trgovino v mleko in mlečnih izdelkih, ob čemer je seveda treba spoštovati integriteto enotnega trga. No, eh, potrošniški trendi kažejo na to, da tudi potrošniki želijo, da temu ostane tako. Potrebujemo mehanizem, ki bo to zagotovil. To mora biti vključeno v vsakošen prihoden eh, trgovinski sporazum. No, seveda bo v primeru trdega breksita eh, prihajalo do velikih moten na trgu, na obeh stranih. To bi škodilo evropski konkurenčnosti kmetom in to bi tudi mm, ustvarilo pritisk na cene. Te bi se seveda zvišale. Kot uh, poslanci Evropskega parlamenta ste del procesa sprejemanja odločitev. Apeliram na vas, da si prizadevate za kar najboljši možni trgovinski sporazum z uh, ničnimi tarifami ali pa z zgolj omejenimi netarifnimi barjerami. Uh, samo na ta način bomo lahko zagotovili ustrezne, da bomo še naprej obdržali uh, ustrezne standarde na obeh stranih. Hvala lepa. Naslednja je gospa Sue Davis, ki je politična svetovalka pri UIČ. Hvala lepa. Želela bi pojasniti, odkot prihaja naša organizacija. Smo neodvisna organizacija potrošnikov v Združenem kraljestvu. Financiramo se uh, z, oziroma pro, izvajamo informacije za potrošnike. Uh, Eh, objavljamo in prodajamo publikacije in z finančnimi viri iz tega smo lahko neodvisni in politično neodvisni. Smo ena izmed največjih potrošniških organizacij v Evropski uniji. Smo, kar se tiče izida referendumov, referenduma smo bili neutralni, sedaj pa si seveda želimo zagotoviti kar najboljše možne rezultate za naše potrošnike. Eh, pri moji predstavitvi bi se želela osredotočiti na tri točke. najprej naj opišem trenutno situacijo, torej, eh, ko gre za okvir za varstvo hrane. Potem želim spregovoriti o izzivih, ki jih bo predstavljal eh, Brexit in pa o tem, kakšne bi naj bile pri tem naše prednostne naloge. Trenutni zakonodajni okvir. Združeno kraljestvo in Evropska unija sta seveda med seboj tesno povezana, kar se tiče varnosti prehrane in kar se tiče širše prehrambene politike. Ta okvir se je razvil ehm, v obliki različnih odzivov na krize, torej imeli smo eh, krizo BSE, imeli smo krizo um, pokvarjenega mesa in tako naprej. Dobili smo zakonodajni okvir, ki služi tudi potrošnikom. Uh, no, sedaj imamo splošno. Um, Sedaj poteka revizija splošne uredbe o varstvu hrane. Um, ta nam seveda nalaga določene odgovornosti, no seveda pa morajo tudi javne institucije zagovarjati varnost prehrane in pa to, da so potrošniki ustrezno zaščiteni. Vse skupaj temelji na modelu Evropske unije, na modelu eh, analize tvegan, ki se seveda razlikuje od modelov v drugih državah, zato ga je treba ohraniti. Ključni vidiki so naslednji. Gre za neodvisnost ocene tvegan, um, potrebujemo znanstvene, strokovne nasvete, na podlagih katerih bomo lahko sprejemali informirane odločitve. Eh, no, pri tem je treba upoštevati tudi druge legitimne faktore, faktore recimo dobro počutje živali, etične vidike in tako naprej. S tem je povezano tudi previdnostno načelo. Eh, če gre za znanstveno negotovost, je treba na prvo mesto postaviti javno zdravje, če obstaja tveganje, ampak ne vemo, kakšno je to tveganje, se moramo posvetiti predvsem temu, da zaščitimo potrošnike. Ta uredba eh, je um, tudi tista, ki je uh, poskrbela za ustanovitev EFSE, e, Evropske organizacije za varnost hrane. To je neodvisna organizacija, politično neodvisna. Um, no, uh, potem pa lahko k temu okviru prištejemo še celo vrsto drugih zakonodajnih dokumentov o genetsko spremenjenih organizmih, o varnosti prehrane, označevanju prehrane in tako naprej. Eh, ko gre za uredbo o uradnem nadzoru. Eh, to, tukaj seveda določamo postopke, kako. Mm, države članice spolnjujejo svoje zaveze glede nadzora nad eh, varstvom eh, prehrane, nadzorujemo pa tudi postopke v tretjih državah. Imamo tudi sistem zgodnega opozarjanja za krmo in hrano in pa druge pomembne okvire, ki so pomembni za izmenjavo informacij med državami članicami. Seveda bi lahko te okvire vedno izboljšali, ampak so bistvenega pomena. Potem imamo tudi sistem sledenja uvozov, ki prihajajo v britanska pristanišča ali pa v nizozemska pristanišča. Potem tudi naši izzivi so skupni in tudi v prihodnosti bo še naprej tako. Če si ogledate glavne razloge za recimo za strupitve za prehrano, gre za to, da moramo razumeti recimo kemično nesnaženje in tako naprej. To so problemi, ki bodo ostali tudi v prihodnosti in seveda gre za globalizirano verigo dostave hrane. Pa še drugi izzivi so tukaj kot recimo kloniranje živali. Kar se tiče priložnosti, Tukaj sem previdna, kaj ti trenutno še ni jasno, kakšna bo narava odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Vse skupaj je odvisno od tega, ali bo prišlo do trgovinskega sporazuma in kakš, kako bo ta trgovinski sporazum urejal naše odnose. In gre tudi za vprašanje, v kolikšni meri bo Evropska unija fleksibilna za to, da bo lahko odstopala od trenutnih okvirjev. In sicer eno izmed ključnih vprašanj je, kaj se bo zgodilo za našo prehransko in kr, eh, industrijo in industrijo krme za vidika potrošnikov. Upam, da bomo še naprej ohranili neko skupno politiko glede varstva prehrane. Um, v vsakem primeru želimo zagotoviti tesne povezave med zdravjem, kmetijstvom in pa drugimi elementi naše prehrambene politike, ki jih trenutno urejamo v različnih del, oddelkih. Um, ko preglejujemo kmetijsko politiko, moramo razmisliti o tem, ali bi lahko ustrezno uskladili različne pobude, recimo tudi, ko gre za zdravje, za varnost prehrane in tako naprej. Eno iz najključnih vprašanj na nacionalni ravni je, kako okrepiti režim izvajanja. To je trenutno pod pritiskom, pod pritiskom so lokalne oblasti, treba je zagotoviti, da se bomo na ta način lahko soočili z pomembnimi izzivi v prihodnosti, če bo prišlo do bolj kompleksnih terminskih odnosov. Prav tako pa si moramo gledati področja, kjer je treba okrepiti zakonodajo. Eh, gre za to, da moramo prilagoditi trenutne zakonodajne modele, ne gre za velike reforme, trenutni model dobro deluje, ampak gre za nekaj nedokončanih stvari, morda recimo, ko gre za sledljivost, ko gre za varnost prehrane in pa za druge vidike označevanja. Predvsem v luči varstva potrošnikov. Prav tako moramo zagotoviti, da bo Evropska unija ohranila pristop. Združeno kraljestvo ohranilo prestop, ki bo temeljil na standardih kakovosti. Tega to nikakor ne sme biti predmet kompromisov. No, seveda bo Brexit vplival tudi na raznolikost naše ponudbe. Potem, kar se tiče izzivov, tukaj bi želela izpostaviti tri stvari. Najprej, vlada Združene kraljestva želi celotno evropsko zakonodajo prenesti uh, v britansko zakonodajo. Ampak tukaj gre za nekaj operativnih uh, vprašanj, ki jih bo treba predtem rešiti. Najprej gre za recimo oceno tvegan, gre za vprašanje, kako urediti odnose z EFSO, kaj narediti z določenimi mrežami, na katera se trenutno zanašamo za izvajanje in pa za uh, Eh, kontrolo. Eh, seveda je v interesu obeh strani, da bi tukaj še naprej sodelovali, zato bo treba to kar najhitreje rešiti. Na ravni Združenega kraljestva je treba rešiti tudi vprašanje nacionalne pristojnosti treba se izogniti nepotrebnemu podvojevanju. E, potem imamo tudi načela v pogodbah in pa v listinah, ki urejajo našo zakonodajo na področju prehrane. Ni jasno, ali bo to um, do iste mere prenešeno v britansko pravo. Gre seveda za previdnostno načelo, za pravico do zdravja in pravico do varstva potrošnikov. Uh, Potem eh, bistvenega pomena je tudi bodoča trgovinska politika Združenega kraljestva. V svoji beli knjigi je vlada Združenega kraljestva Um, zagotovila, da se bo zauzemala za visoke standarde, ampak če se bomo začeli pogajati o trgovinskih sporozumih z tretjimi državami, ki imajo različne standarde varstva prehrane, recimo vzemimo ZDA, eden izmed treh uh, američanov se letno zastrupi za hrano, medtem ko se je v Združenem kraljestvu um, takšnih primerov samo uh, eden izmed 66. Eh, no, eh, prav tako je treba zagotoviti ustrezno varstvo potrošnikov. Um, še naprej moramo zagotoviti našim potrošnikom ustrezno izbiro. No in pa še zadnja točka. Eh, to se povezuje z prejšnjim govornikom, gre za dostopnost. Še naprej moramo imeti prosto, um, dobro delujočo trgovino in uh, pri tem ne moremo zanemariti učinka, ki bi jih lahko to imelo za potrošniške cene in za prehrambeno verigo kot takšno. To bi lahko uh, pripeljalo tudi do goljufi in pa do pritiska za zniševanje standardov. No, kakšne so prednostne naloge? Uh, potrošniki morajo biti upoštevani pri pogajanjih na obeh stranih. Um, treba je ohraniti visoke standarde, tako v Združenem kraljestvu, kako tudi v Evropski uniji. V Združenem kraljestvu želimo zagotoviti, da bo prenešeno evropsko pravo, istočasno pa je treba poskrbeti tudi za to, da bodo ohranjena glavna načela. Treba je okrepiti zakonodajni okvir. Um, tako, ko gre za režim izvajanja zakonodaje uh, in tudi, ko gre za. Um, zagotavljanje javnega zdravja. Kar najhitreje treba doseči dogovor o naših eh, prihodnih trgovinskih odnosih, treba je uh, tudi doseči dogovor o eh, drugih vidikih, recimo o načeljih, o analizah tveganja in o mrežjih, v katerih trenutno sodelujemo, recimo komisija Kodeks Alimentaris, na, potem treba urediti tudi naše sodelovanje z Svetovno zdravstveno organizacijo. To je bo bistvenega pomena glede na samo globalno naravo uh, Um, verige oskrbe z prehrano. Uh, to je bil kratek pregled naše, uh, z naše strani. Uh, seveda sem pripravljena odgovarjati na vaša vprašanja. Hvala lepa. Sedaj pa nas čaka krok vprašanj in odgovorov za poslanci. Um, prosim, če želite podati kakšno pripombo ali postaviti vprašanje, to nakažite z roko. Taylor. Gospod Taylor. Uh, Najlepša hvala, predsednica. Hvala tudi obema strokovnjakoma za zanimiv prispevek. Imam vprašanje za gospoda Carlsena. V primeru trdega Brexita um, bodo verjetno veljala za mlečne izdelke pravila Svetovne trgovinske organizacije in kakšen mislite, da bo učinek za proizvajalce ostali, iz ostalih 27 držav članic in zlasti, kakšen bo učinek na proizvajalce na Severnem Irskem, na Irskem. In potem, ali imate kakšna, kakšne načrte eh, za to, kako se boste spopadli, če bi, priš, tem, če bi prišlo do trdega brexita? Hvala. Predlagam, da poslušamo dve ali tri vprašanja in potem naprej. Day, but, um, do... Gospa Birder, imam kar seznam vprašanj, ampak vem, da je časa zelo malo. Slišali smo, da gre veliko hrane v Združeno kraljestvo v primeru Arla Foods in eh, na vašem diapozitivu je bila tudi slika dojenčka. Ali v Združenem kraljestvu pripravljate tudi mleko za dojenčke ali se pri tem zanašate na mleko, ki se uvaža v Združeno kraljestvo? In eh, zanima me, ali še drugi tudi uvažajo oziroma izvažajo v Združeno kraljestvo in ali bo prišlo torej do upada mleka. In in druge stvari, ali bodo ustrezno hitro prišle. Torej, če bo prišlo do meje in kontrol na meji, ali imate dovolj kamionov za to, da boste lahko prihajali in pripeljali eh, prehranske izdelke oziroma mleko v Združeno kraljestvo. Hvala tudi za to predstavitev zaščite potrošnikov v Združenem kraljestvu. Zanima me, kakšna jamstva ste imeli, ko ste se z vlado pogovarjali o tem, kar je naprimer povezano z označevanjem hrane, z varstvom potrošnikov na tem področju in kakšne načrte ima vlada za, hit, za to, kako se bo hitro odzvala, če ne bo več del sistema Evropske unije in zlasti, če bomo kar izpadli ven iz EU. In kaj menite, koliko časa bi lahko trajalo, da bi vzpostavili te regulatorne organe? Hvala. Let's, uh, ah, Okay. Um, I haven't seen thank you, Chair. It's, it's the same question to both speakers. Um, the United Kingdom has. Gospod Branen, najlepša hvala. Vprašanje za oba govornika. Združeno kraljestvo ima eno največjih, največjega, največ prebivalcev v Evropi in uh, preskrba s prehrano bo najbrž postala mešana, obrali bomo več poti, ne samo eno. In vidimo, eh, lahko da bomo videli situacijo, ko bodo bogatejši sloji kupovali kakovostno britansko hrano drugi, mogoče tretjina prebivalstva, ki imajo nižje dohodke, pa ne bodo imeli druge možnosti, kot da bodo kupovali poceni hrano. In gotovo zunaj Evropske unije obstajajo možnosti, eh, da se bo začela uvažati poceni hrane. In, eh, Nekatere v ILS skrbi, da bomo na prostem trgu lahko kupovali cenejšo hrano in tudi potrošniki bodo potem dobivali cenejšo hrani, hrano, ampak to pa pomeni, da taka hrana mogoče ni pridobljena ali pridelana ob upoštevanju dobrobiti živali in mogoče tudi ni tako zelo hranljiva in mogoče tudi ni proizvedena ob upoštevanju visokih varnostnih standardov, kar lahko povzroči tveganje za bolezni in podobno. Torej, zanima me, kaj vi menite, ali je to realen scenarij, ali bomo morda vsi v Združenem kraljestvu, morda ne vsi v Združenem kraljestvu začeli kupovati poceni hrano, ampak kar veliko ljudi vseeno ne bo imelo izbire in bo moralo kupovati poceni hrano, s tem pa se bo razvil ta trg poceni hrane in potegnil za sabo to, o čemer sem govoril. Torej, ali se s tem strinjate ali ne? Najlepša hvala. Besedo predajam panelistom. Kdo želi najprej besedo? Yes, uh, address, uh, the... Hvala. Poskušal bom odgovoriti na prvo vprašanje, torej, če govorimo o trdem brexitu. Kot sem danes povedal, ima Združeno kraljestvo deficit pri proizvodnji mleka na kmetijah in tudi v dobavni verigi. Tega deficita je približno za 25 odstotkov, kar pomeni, da je Združeno kraljestvo zelo odvisno od uvoza različnih mlečnih proizvodov. Odnos z Irsko je sveda zelo pomembno, zato da pride sir čedar v Združeno kraljestvo, pa tudi zato, da pridejo v Združeno kraljestvo drugi proizvodi iz Evrope. Večkrat so mi v Združenem kraljestvu rekli, da lahko prosimo kmete, eh, naj proizvedajo več mleka. 25 odstotkov kmetov, ki, imajo, ki proizvajajo mleko, imajo. Ampak eh, proizvodnih zmogljivosti ni in to bo treba še vzpostaviti. In zato tudi pravimo, Da, če bomo upoštevali vidik potrošnika, bomo potrebovali dovolj časa oziroma veliko časa za to, da bomo lahko vzpostavili ustrezne kapacitete na različnih področjih. Mi preučujemo različne scenarije, naši kolegi, ki delajo v industriji, tudi to počnejo, vendar je težko narediti velike premike, dokler smo še v taki negotovosti. Podjetja pač ne bodo imela velikih naložb v Združenem kraljestvu, če ne vemo, kakšen bo končni dogovor, ali bodo tarife, ovire, kakšne druge ovire in tako naprej. In potem vprašanje v zvezi z hrano in mlekom za dojenčke. V naši industriji um, ne proizvajamo uh, mleka za dojenčke v Združenem kraljestvu. Nimam zdaj celotnega pregleda, ampak z vidika mlekarja omenim, da bo večina te hrane uvožene v Združeno kraljestvo. In potem še zadnje vprašanje, če lahko še o tem spregovorim, ko že imam mikrofon. Mislim, da obstaja potencijalno tveganje, kajti vidimo, da potrošniki in trgovci nadrobno poskušajo izboljšati standarde hrane na različne načine. V, v mojih časih smo videli, da so številni trgovci poskušali ponuditi um, dostopne izdelke, ki spoštujajo visoke standarde. Ampak v Združenem kraljestvu bi lahko primankovalo mlečnih proizvodov in to bi lahko eh, zelo pritisnilo na trg in bi povzročilo, da bi poceni hrana prišla na trg. To se res lahko zgodi. In zato tudi opozarjamo, da je situacija kritična in da je treba zagotoviti enako zakonodajo za varnost hrane, za eh, prehranske van, eh, standarde in tako naprej, zato da bomo lahko zaščitili naše potrošnike. Hvala. Če bi jaz odgovorila zdaj na zadnji dve vprašanji, ki se nanašata na standarde in varstvo potrošnikov. Ne glede na to, ali imamo eh, jamstva vlade v zvezi z označevanjem hrane in varstvom potrošnikom, vlada trenutno ne namerava oslabiti standardov, želi jih ohraniti, ampak o tem zaenkrat še ni bilo praktične razprave, kaj bi to torej pomenilo. In zato poudarjamo, da je res pomembno, da se varnost hrane in potrošnikov šteje kot prednostna naloga. Parlament bo obravnaval oziroma spodnji dom je že obravnaval zakon o izstopu, obravnavati pa ga mora še senat, ampak eh, kar se tiče ocene tveganja, se precej zanašajo na trenutne odnose, ki jih imamo z EU. Vendar v Združenem kraljestvu se že nekako dotikajo teh vprašanj, ampak zaenkrat še nimamo popolnoma natančnih, nači, natančnih odgovorov na to, ali bomo naprimer sodelovali z EFSO ali pa bomo imeli kakšne strokovne komisije. In to so vprašanja, ki jih moramo čim prej rešiti, zato da bomo jasno vedeli, kako bomo sodelovali, če bomo sodelovali. In potem, kar se tiče scenarijev povezanih z nizkimi ali nižjimi standardi. Zagotoviti moramo, da se to ne bo zgodilo. Cene hrane že naraščajo v Združenem kraljestvu, zlasti zaradi valutnih sprememb. In, um, vseeno še ne menim, da potrošnike skrbi cena hrane. Vseeno pa moramo zagotoviti, da se spoštuje varnost hrane, določena raven kakovosti, um, da je to, kar kupiš, res, to, res tudi to, kar pričakuješ od hrane. Hkrati so tukaj tudi še standardi za dobrobit živali. Mislim, da je to nekaj, o čemer bo morala vlada tudi razmisliti in obstaja tudi nevarnost, da se bodo trgov, trgovci odločili, da bodo imeli svoje zasebne standarde, ampak obstajati morajo neki minimalni standardi in eh, ohraniti jih moramo v evropski zakonodaji. In eh, če ljudje težko živijo in če eh, grejo cene gor, potem bodo ljudje kupovali cenejšo hrano ampak eh, zdaj imamo tudi več diskontnih trgovin, kjer so cene nižje, vendar pa vseeno proizvodi spoštujejo določene standarde. In tukaj smo se zdaj dotaknili sistema izvrševanja zakonodaje, ki ga imamo in zagotoviti moramo tudi, da bomo imeli dovolj kontrol za to, da če bodo cene narasle, eh, da bodo kontrole preprečile, da ne bi pač ubirali prehudih bližnjic. Other questions?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 Hvala, Peter, samo nadaljevanje tega, kar ste vi povedali. In zelo jasno ste povedali, kakšno, kakšno vprašanje se postavljajo na področju mlekarstva v EU 27. Zanima pa me, kaj druge, eh, mlek, druga mlekarska združenja počnejo na podlagi eh, tega, kar se dogaja. In ali se bojite izkrivljanja trga zaradi trdega Brexita? Ehm, Zagotoviti moramo, da ne bomo blokirani. In potem ne vemo, kako se bo dogajalo, kako se bodo razvijale cene in eh, zanima me, kako sodelujete tudi z Irsko in eh, kako boste zagovarjali interese evropskih eh, mlekarjev. In druga stvar, veliko govorimo o meji z Irsko, ampak z vidika stališča Združenega kraljestva, to mogoče stališče ni enako kot stališče EU27. In tako politiki kot industrija trdijo, da moramo najti rešitev. In mislim, da Tudi vi boste zelo skrbno preučili možnosti za rešitev in zanima me, ali morda že vidite kakšen odgovor, kaj bi lahko bila primerna rešitev. Hvala, še kakšno vprašanje. No, če ne, vračam besedo panelistom, izvolite. Uh, uh, uh, ja, mislim, da sem pozabil odgovoriti, kaj se bo zgodilo v Kaleju. Eh, se res opravičujem, poskušal sem odgovoriti na druga vprašanja. Res, na Irskem to poskušamo urediti. Vsako leto gre v eh, Združeno kraljestvo 6500 eh, kontejnerjev in poskušamo uvesti zelo učinkovite nadzore, zato da se kamioni ne bodo kopičili na meji in da to ne bo povzročalo dodatnih stroškov. To je vprašanje, ki je odprto in poskušamo ga rešiti. In eh, zbiramo tudi predloge in poskušamo sodelovati s tretjimi državami. Potem pa še vprašanje v zvezi s tem, kako delamo in kakšne rešitve bi. Um, videli za to, če bi imeli trdi brexit in če bi potem tarife veljale po sistemu Svetovne trgovinske organizacije um, in da potem ne bo več uvozov v, v, uvoza mlečnih izdelkov v Združeno kraljestvo. Upamo, da se to ne bo zgodilo, vendar pa opozarjamo, da bo mleko treba prerasporediti znotraj EU27 ali izvoženo na druge trge. Zato se pogovarjamo s eh, številnimi različnimi inštitucijami in vladnimi organi o tem, kako bomo to lahko rešili in kakšne bi lahko, bi, kakšne bi lahko bile posledice. nekako smo absorbirali ruski embargo, nekaj turbulenc je bilo, nekaj časa smo potrebovali za to in um, naš, naš največji kraj poslovanja je Združeno kraljestvo in uh, Združeno kraljestvo bo še vedno tam, kajti uh, zmogljivosti za to, da bi Združeno kraljestvo na hitro spremenilo proizvodnjo, ni vel, ni zaenkrat mogoče hitro spremeniti. Potem pa še meja z Irsko, to je zelo kompleksno vprašanje in hitrega odgovora nimam. Nobenega dvoma ni. Združeno kraljestvo je zelo odvisno od uvoza iz Irske, uh, sira, čedar in tudi drugih proizvodov, zato moramo najti neko rešitev. Kakšna bo bo? Nobenega dobrega predloga trenutno nimam. Hvala. Bi kdo rad še kaj dodal k tem vprašanjem ali odgovorom? Če ne, se gostoma zahvaljujem v zvezi s to temo povezano z prehransko varnostjo. Seveda lahko ostanete z nami, kljub temu, da prehajamo na naslednjo temo, to je okolje gospa Charlotte Burns z Univerze v Sheffieldu. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala, da ste me danes povabili sem. Prva stvar, ki jo morate vedeti, je, da sem del širše akademske mreže v zvezi z Brexitom to, ta mreža povezuje strokovnjake v Združenem kraljestvu, pa tudi v Evropski uniji in mi obravnavamo posledice izstopa na okoljsko politiko. Imamo tudi stike z svetom za socialna in druga vprašanja in eh, številna. Eh, številne druge teme. Če ne bom znala odgovoriti na vprašanja, ki mi jih boste zastavili, pa za mano stoji široka mreža in bom poskušala jih poiskati. Okoljska politika je zelo povezana s tremi EI v angleščini - okolje, gospodarstvo in strokovno znanje. Torej, prva tema, okolje. Če parafraziram Bila Clintona, ali je okolje neumno? Eden od glavnih izzivov za to, da imamo okoljsko politiko, je zato, ker je onesnaževanje čezmejno. Združeno kraljestvo ima žalosten ugled umazanega človeka v Evropski uniji. Eh, zaradi okoljskega onesnaževanja v 70-ih letih, ko smo imeli zelo onesnažen zrak zaradi uporabe premoga za kurjavo in zaradi pomankanja vetra. Nekaj podobnega se je videlo tudi v Združenem kraljestvu in tako na, v Kanadi in tako naprej. ti primeri, po mojem mnenju, zelo jasno kažejo, kako moramo sodelovati pri čezmejnem onesnaževanju. Združeno kraljestvo mora obravnavati lokalne probleme onesnaževanja, vendar to zadeva celotno EU in to kaže, zakaj v Združenem kraljestvu in Evropi skupnosti, ki delujejo na področju okolja, so zelo zaskrbljene zaradi Brexita. V moji, moja Eh, država ni zelo ponosna na tako situacijo in od leta 70 smo zaradi evropskega članstva dosegli precejšen napredek. In odločitve sprejete tukaj in v Strasburgu so na Združeno kraljestvo pozitivno vplivale in pomembno je, da nadaljujemo v tej dobri smeri. Odločitve Združenega kraljestva ne smejo imeti negativnih učinkov za Evropo torej Združeno kraljestvo mora ostati zavezano standardom, ki so ekvivalentni evropskim standardom. Evropskim standardom. Druga tema, strokovno znanje. Vse bolj vemo, kako zapleteni so ekosistemi in vemo tudi, kako malo razumemo okoljske posledice našega ravnanja. Zato je z našega vidika zelo pomembno, da združimo sredstva, vire in informacije, zato da tisto, kar ugotovimo v eni regiji, širimo, eh, delimo tudi z drugimi. Naprimer, eh, v Nemčiji je bilo ugotovljeno, da je zelo upadlo število žuželk in zdaj znanstveniki raziskujajo, ali se to dogaja tudi drugje po celini. Torej, deliti moramo podatke, izmenjavati si moramo podatke in samo to nam lahko pomaga, da razumemo posledice človeškega ravnanja na okolje. In Evropska unija je zagotovila platformo za te izmenjave in eh, nam bi se zdelo dobro, da bi Združeno kraljestvo lahko še naprej sodelovalo z EU, da bi imelo tudi dostop do Evropske agencije za okolje in tako naprej in potom, potem še tretji E v angleščini - gospodarstvo. Včasih je bilo okoljska politika oziroma izvor okoljske politike je bil povezan z gospodarstvom in preprečevanje ekonomskega dumpinga. In Združeno kraljestvo je sprejelo številne predpise, ki so bili sprejeti znotraj EU in zato mora Združeno kraljestvo še naprej ohranjati enake standarde, če hoče trgovati z Evropsko unijo. In eh, čeprav se kratkoročno zdi, da imamo enake standarde, pa usporedna zakonodaja pomeni, da bodo stvari kratkoročno enake, dolgoročno pa se stvari lahko začnejo razhajati. Eh, naprimer pravni red na področju okolja, upamo, da bo ohranjen in Vsa ta okoljska zakonodaja vpliva tudi na konkurenco in določa, naprimer, kakšne. Kak, določa nekatera pravila tudi, ki eh, so za nekatera eh, ki nekatera postavljajo v slabši položaj in torej, če imamo zakonodajo, ki ščiti okolje, je to vseeno včasih zelo koristno čisto z gospodarskega vidika. Zaključila sem s tremi EI, vendar pa je tukaj še nekaj stvari, ki bi jih rada omenila. En vidik je pravni vidik. Evropska zakonodaja je jasnejša in določa uh, visoke standarde in argument, ki smo ga v Združenem kraljestvu pogosto ponavljali, je, da mednarodni pravni okvir zagotavlja širši pravni okvir. In naj vas res spomnim, da, da se mednarodno pravo redko tako natančno izvaja kot evropsko pravo, hkrati pa tudi nima tako visokih standardov, zato smo skeptični. Potem naslednja tema, podnebne spremembe. To je področje, kjer je, bilo, kjer je bila Evropska unija vodilna in. V zadnjem času poskuša, so poskušali ome, zaščititi sistem trgovanja z emisijami eh, pred posledicami Brexita, ampak ne vemo točno, kako bo izstop vplival na cene oglika in prihodnji trg. In tako eh, so to odločitve, ki skrbi. Ki, eh, ki, zaradi katerih je Združeno kraljestvo zaskrbljeno, ampak zaskrbljena bi morala biti tudi EU, če hoče izvajati pariške zaveze. In potem naslednja tema. Zdru, pol, politike Združenega kraljestva ter diplomatsko strokovno znanje. EU je razvila mednarodno diplomacijo in eh, tudi Združeno kraljestvo je razvilo uspešno diplomacijo, ki jo evropski partnerji gledajo z naklonjenostjo in nadaljevali bomo s tem delo tako, da bi se sodelovanje nadaljevalo tudi na evropski ravni. In potem je še zadnja tema ravnotežje politiku svetu. Združeno kraljestvo je bilo, kar se tiče podnebnih sprememb in kmetijstva v, v svetu, ponavadi zelo ambiciozno. lahko bi se celo zgodilo, da bo parlament zgobil okoljske zaveznike v svetu in da bodo prevladali bolj okoljsko skeptični glasovi v svetu. Eh, tukaj je z nami še Patrik, ki bo več spregovoril o določenih temah, ampak vodila sem sestanke znotraj Združenega kraljestva, na katerih se je pogosto slišalo, da bo okolje nekako pozabljeno pri brexitu in eh, celotno poslovno karijero, celotno karijero se že ukvarjam z okoljem in tudi začela sem jo tukaj v parlamentu. In ta inštitucija ima dobro tradicijo, ko eh, zahteva od drugih inštitucij, da, polaga, da ji polagajo račune in eh, zahteva včasih to tudi od nacionalnih vlad in prosim, da ohranjate to svojo vlogo in spodbujate ostale naj, spod, naj spoštujajo zakonodajo. Patrick Gassman, chair of the Northern Ireland Environment Link. Tako, sedaj pa naslednji gost, gospod Patrick Casement, ki predseduje Northern Ireland Environment Link. Hvala lepa. Danes govorim v imenu Northern Ireland Environment Link, ki je usklajevalno telo med nevladnimi organizacijami na Severnem Irskem. Govorim pa tudi v imenu irskega okoljskega stebra, ki izpolnjuje podobno vlogo v Republiki Irski. Spregovoril bom o vplivu Brexita na okolje na Irskem in izrazil naše, las, naše resne pomisleke o potencijalnem negativnem učinku tako imenovanega hard Brexita. Evropska unija je dolga leta zastavljala agendo za okoljsko politiko. Na obeh stranih meje je potekalo bistveno okoljsko delo. Evropska unija je tudi eh, predstavljala jamstvo za sporazum iz nevelikega petka. V skladu s tem sporazumom je eh, čezmejno sodelovanje igralo bistveno vlogo pri varstvu naše naravne dediščine. Zato, pre, zato pozdravljam uh, izjave Evropskega parlamenta v oktobrski resoluciji, da je treba ohraniti to čezmeno sodelovanje tudi v delu kakršnakoli sporazuma o umiku Evropske unije. Eh, Hvaležen bi bili za vašo nadaljno politično podporo. Treba je podariti pomen okoljskega sodelovanja za uh, okoljsko varovanje, za odnose med eh, jugom in severom in pa uh, v Mm, tudi v povezavi z bojem proti eh, socialnemu in okoljskemu dumpingu. Verjetno ste prebrali naš dokument, ki mm, podaja določena priporočila, izražena se skrbi, imamo nekaj uh, ključnih priporočil, eh, s katerim se želimo izogniti trdi meji na Irskem. Najprej, proces člena 50 bi moral polno prepoznati um, pomen čezmejnega sodelovanja v okviru sporazuma iz Velikega petka in morali bi prepoznati odvisnost eh, tega sporazuma od, od vseh zakonodajnih okvirov Evropske unije. Uh, drugič, Severna Irska in Republika Irska imata skupno naravno dediščino, rastline, pa tudi zrak in vodo, ter tudi številne okoljske probleme si delimo. O, e, otok Irska in pa njene vode bi morali biti razumet, razumljene kot enoten biogeografski prostor. Treba je ohraniti tretjič, torej čezmejno sodelovanje, treba se izogniti nepravični konkurenčnosti, ko gre za okoljsko zaščito po Brexitu. In to bo zahtevalo kar najtesnejšo regulatorno povezavo med Republiko Irsko in pa Severno Irsko v zvezi z eh, vsemi zadevami, ki spadajo pod Evropski okoljski akit. Eh, četrtič, potrebovali bomo ustrezne mehanizme, zato da bomo lahko zagotovili ustrezno stopnjo okoljske zaščite na Severnem Irskem po Brexitu. Prav tako eh, v okviru mm, Evropskega okoljskega akija. In še zadnje, treba je priznati vlogo evropskih institucij, ko gre za dostop do pravice, ko gre za robustne mehanizme izvajanja. To bomo morali ohraniti na obeh stranih meje. Hvala lepa za vašo pozornost. Z veseljem bom odgovoril tudi na vaše vprašanje. Thank you very much. Now I open again question and answer. Hvala, sedaj pa sledi še en krok vprašanj in odgovorov. Prosim, če želite kaj pripomnite, pripomniti, to nakažite. Gospa Childers. Um, yes, um, this is a very interesting meeting. Hvala lepa. Ta seja je izredno zanimiva. Imam vprašanje za gospoda Casementa. In sicer, Kaj menite, kaj bi lahko naredili, zato da bi se izognili negativni situaciji v smislu razhoda med Severno in Južno Irsko? Tako, ko gre za okolje, kakor tudi, ko gre za druga strukturna vprašanja. Eh, recimo, lahko bi se pojavile nove institucije ali nove organizacije, eh, ki bi nam lahko pri tem pomagale, kaj ti vem, da obstaja na Severnem Irskem povezavi s tem kar nekaj vrzeli. Hvala, gospa McGuinness. Hvala. Hvala za to razpravo. Morda bi se lahko poglobili v podrobnost prve točke, ki ste jo omenili. Gre za sporazum eh, velikega petka. Sama bom eh, sodelovala v odboru AFKO, kjer razpravljamo ravno o tem. Torej, z okoljskega vidika. Lahko pojasnimo, zakaj je čezmejno sodelovanje in pa sporazum uh, Velikega petka, zakaj je to tako tesno povezano med seboj. Uh, Eh, to ni zadeva, ki bi bila na vrhu dnevnega reda, ko gre za pogajanja o Brexitu. Morda se bo po tej predstavitvi to spremenilo. Ampak eh, kaj bi se zgodilo v primeru tega trdega Brexita, opcija, ki se jo vsi tako bojimo? In pa tretje vprašanje, kaj menite vi, kakšne bi lahko bile rešitve, ko spremljate pogajanja, trenutno stanje pogajanj ali imate vi kakšen pogled, ki bi nam lahko pomagal pri tem? hvala. Gospod Taylor. Uh, hvala, gospa predsedujoča, hvala lepa obima govornikoma. Naslednji mesec bomo na plenarnem zasedanju glasovali o resoluciji o Brexitu. In sicer bo tam zapisano ali to, da ni bil dosežen uh, dovoljšen napredek, zato da bi se lahko uh, Eh, začela trgovinska pogajanja ali pa da je bilo dovolj napredka doseženega v zvezi z 50 členom in zato bi lahko vključili smernice o trgovinskih pogajanjih. V primeru slednega bi želel poprašati panel o tem, kako bi lahko najbolje zaščitili evropsko okolje, zlasti čezmejno gledano, torej ko gre za zrak, za vodo in ko gre za direktivo o habitatih in pticah in glede na obstoječe okoljske standarde, ali bi lahko predvideli kakšno zavezujočo, dolgotrajno možnost v potencijalnem trgovinskem sporazumu in kako bi lahko zagotovili, da trgovina ne bi utrpela prevelike gospodarske eh, škode zaradi brexita in pa ne nazadnje, s kakšnimi zakonodajnimi mehanizmi bi lahko zagotovili skladnost v primeru ta ne bo veljala uh, jurisdikcija Evropskega sodišča. Hvala lepa. Še en krok odgovorov. Kdo bi želel začeti? Hvala za vaše vprašanje. Naj začnem pri možnosti novih struktur ali organizacij. Ja, jasno je, da bi na Severnem Irskem potrebovali neko novo strukturo s katero bi lahko zagotovili okoljsko upravljanje, skladnost in tako naprej. Trenutno imamo, v, imamo na Severnem Irskem precej šibek sistem, šibkejše kot druge v Združenem kraljestvu in uh, to bi bila dobra priložnost za to, da vzpostavimo nekakšen organizem. Ampak to priložnost je treba izkoristiti in mi imamo nekaj pomislekov o tem, kako bi se lahko tega lotili. Nimamo posebno. Uh, pozitivna zgodovina, kar se tiče varstva okolja. Eh, no, kar se tiče čezmejnega sodelovanja, že sedaj imamo nekaj čezmejnih eh, organizacij, agencijo LOS, ki nadzoruje ulov v dveh irskih jezerih. Eh, prihodnost te organizacije je negotova v luči Brexita vse skupaj je odvisno od dogovora, pa tudi, če bo prišlo do dogovora, ostaja veliko odprtih vprašanj. Mislim, da tem vprašanjem nismo posvetili dovolj pozornosti. No, del problema pa se skriva tudi v tem, da obstajajo mejni spori med Združenim kraljestvom in uh, Irsko v primeru teh dveh uh, jezer. Um, in uh, Brexit je nekako ponovno prinesel na plano ta vprašanja, ki pravzaprav v zadnjih nekaj letih niso bila problem. Torej, tako okoljsko gledano, kakor tudi pravno gledano, bi lahko se ti dve območji znašli v. Um, nekakšni pravni vrzeli. Tako da moramo se ukvarjati z vprašanjem novih struktur na Severnem Irskem, prav tako pa moramo zagotoviti, da bodo obstoječe strukture lahko nadaljevale za svojim delom in da bodo lahko tudi v prihodnje ustrezno delovale. Kar se tiče sporazuma Velikega petka, trenutno seveda okolje ni bilo. Ni bilo najpomembnejše vprašanje tega sporazuma. Sredotočali smo se predvsem na eh, družbene in politične vidike tega sporazuma. No, ampak v zadnjih letih je okoljsko sodelovanje postalo izredno pomemben dejavnik. Veliko projektov je v teku, predvsem in v velike meri zaradi uh, mehanizmov financiranja Evropske unije, tako uh, s pomočjo mirovnega procesa, Eh, to je na voljo skozi posebne programe, pa tudi na podlagi programov, kot so Interreg ali pa Life. Um, eden izmed naših glavnih pomislekov oziroma skrbi je to, da bi po Brexitu izgubili te možnosti financiranja in to bi neizogibno vplivalo na naše okoljsko sodelovanje in na eh, okolje tako južno kot tudi severno od meje. No, strinjam se za gospod Megines, okolje do sedaj ni bilo visoko na dnevnem redu in zato smo želeli danes priti sem in opozoriti na te zadeve. Želeli smo okrepiti osveščenost o tem to je res zelo pomembno vprašanje. Tukaj bo šlo za okoljske vplive na vsakega izmed nas, na naš čist zrak, na našo čisto vodo. In bistvenega pomena je, da razumemo, kako pomembno je to. Kar se tiče možnih rešitev ali upogledov, se bojim, da smo vsi v zagati. To mejno vprašanje odpira zelo težavne in skoraj da nerešljive probleme. Eh, kako urediti vse skupaj, glede na to, da Združeno kraljestvo zapušča gospodarsko območje, da zapušča enotni trg, eh, to bo ustvarilo probleme, ki so Eh, katerih razsežnosti v tem trenutku sploh še ne moremo predvideti. Mi si seveda želimo neke oblike mehke meje. Eh, trenutno se zdi, da bo ta potekala na. Eh, na Irskem in če bi pa seveda prišlo do ponovne trde meje, bi pa to seveda imelo velike posledice tudi za okolje. Hvala lepa. Sama bom odgovorila na vprašanje gospoda Taylorja o tem, eh, kakšen model bi bil tukaj najustreznejši. Eh, ja, jaz bi rekla, da je treba imeti nekaj, kar bo administrativno učinkovito, okoljsko ugodno in politično izvedljivo. Eh, se pravi, To bi verjetno pomenilo, da bi Združeno kraljestvo moralo izvajati skupnostni okoljski aki, ampak to se zdi malo verjetna možnost, glede na to, da Združeno kraljestvo ne želi biti uh, pod jurisdikcijo Evropskega sodišča. To pomeni, da bomo morali doseči neke vrste dogovor, uh, ki bo moral temeljiti na medsebojnem priznavanju standardov ali pa drugih eh, regulativnih ekvivalentov. Potrebovali bomo neke vrste telo, ki bo Evropski uniji omogočalo, da preverja, ali, Evropska, eh, ali Združeno kraljestvo izpolnjuje dogovore, ki so bili sklenjeni. Verjetno se bo to zgodilo, če se bodo pogajanja nadaljevala v sedanjem duhu. Če bodo sploh napredovala, kajti zdi se mi, da se skupaj trenutno optičalo v slepi ulici. Um... Naj k temu dodam še nekaj. Gospod Taylor je spraševal o možnostih zavezujočih trgovinskih sporazumov. zavedamo se, da okoljska zakonodaja Evropski uniji, eh, predvsem direktiva o habitatih in pticah eh, in pa direktiva o ocenah okoljskega učinka, eh, ne veljajo za dogovor, ki ga ima Evropska unija recimo za Norveško. Zato nas skrbi, da bi lahko ta področja v Združenem kraljestvu v bodoče razvodenili tudi če to ne bi vplivalo na trgovino za Evropsko unijo. Mi bi si vsekakor želeli, da bi to ostalo zavezujoče narave, ne glede na sporazum, ki bo sklenjen med eh, Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom. Ima še kakšno vprašanje, gospod Pilter? Hvala. Eh, želela sem spregovoriti o mehanizmih izvajanja. Eh, gospod profesor, vi ste govorili o slabem izvajanju mednarodnega prava. Torej, če bomo uh, odšli, no, vaša prijateljica je rekla, da je neutralna, jaz nisem neutralna, še vedno se borim proti brexitu. Torej, če bomo odšli bi bili glede na mednarodno pravo tretja država. Razen, če bo prišlo do drugačnega dogovora. In glede na količino pogajanj in sporozumov, ki bi tukaj morali biti uh, sklenjeni, se zdi, da okolje nekako puščamo ob strani. Zato moramo biti tukaj izredno pozorni. Uh, poskrbeti moramo za to, da se to ne bo zgodilo, kajti tukaj ne gre za enosmerno ulico. Eh, kaj bo z izvajanjem, če ne bomo več imeli Evropskega sodišča? Ne? Gre tudi za vprašanje, kakšne ukrepe bo lahko sprejela Evropska unija do Združenem kraljestvu v primeru kršitev, eh, recimo, ko gre za ptice selivke, vodo, za zrak, eh, trgovino z eh, divjimi živalmi. Gre za vprašanje, kako bo lahko Evropska unija, s kakšnimi mehanizmi bo lahko Evropska unija prisilila britansko vlado v to naj spoštuje mednarodne sporazume. Torej, tukaj ne gre samo za enosmerno ulico. Zanima me, kaj vi menite o tem. Hvala, gospod Dans. Hvala. Uh, at 4.30, uh, if, uh, if you're... No, v odboru za zunanje zadeve bomo imeli predstavitev o v Združenem kraljestvu in Severni Irski v prihodnje. No, um, kar se tiče napovedi glede poteka pogajanj, kako pomembno je poudarjati, kaj bi se zgodilo v primeru, da ne bi prišlo do dogovora in kako se boriti z argumenti proti tistim, ki pravijo, ne, ne, to se ne bo nikoli zgodilo, kajti ta scenarij je preveč skrajen. Govorili smo o vplivu na sporazum Velikega petka. No, eh, ob, šti, ob 34 minut bo o tem razpravljal naš odbor za zunanje zadeve. Želel pa bi si več razprav o tem pri nas doma, kajti res je sramotno, da eh, Združeno kolesa temu ne posveča dovolj pozornosti. No, eh, vi ste rekli, da bi si želeli, da bi otok Irsko obravnavali kot enotno ekološko območje. Eh, ampak ali to ne velja tudi za eh, obale Evropske unije? Eh, torej, Zanima me, če obstajajo tukaj kakšne možnosti, s katerimi bi lahko dejansko izboljšali okoljske standarde. In pa še prostotrgovinski sporazumi. Pogajanja o teh vedno trajajo leta. Absurdno je, da mislimo, da bomo dobili prostotrgovinski sporazum v sedmih ali osmih mesecih. No, ampak to trdijo nekateri iz britanske vlade. Eh, kakorkoli, ne glede na to, kako dolgo bo to trajalo, eh, sedem mesecev, sedem let ali sedemnajst let, me zanima kako pomembno je, da povdarjamo, da mora uh, vsak potencijalni prostotrgovinski sporozum vsebovati tudi okoljske standarde, ki mora biti vse toliko dobri, kot so zdajšnji. Hvala, gospa predsedujoča. Skupna kmetijska politika je bila um, deloma blagoslov in deloma prekletstvo za okolje. Uh, številni pravijo, da danes skupna kmetijska politika več ne služi svojemu namenu. Eh, no, eh, tudi v Združenem kraljestvu skupna kmetijska politika ne igra več takšne vloge, kot jo je. Eh, ampak, no, kar se tiče okoljskih prednosti zune skupne kmetijske politike. Eh, kaj bi lahko bile te prednosti zune skupne kmetijske politike in pa zune Evropske unije? Sedaj so na vrsti strokovnjaki. Potem pa bomo imeli še en krok vprašanj in odgovorov. Gospa Burns. Hvala lepa za vprašanja. Kar se tiče mehanizmov izvajanja, to je odlično vprašanje, na katerega pa pravniki, kot sem jaz, še nimajo odgovora. Ko gre za mehanizme izvajanja za tretje države, no mi smo v edinstvenem eh, položaju, zapuščamo Evropsko unijo, zato nimamo vnaprej pripravljenega modela, ki bi odlično delal. Eh, sploh, če se bo Združeno kraljestvo odločilo, da ne želi spadati pod uh, jurisdikcijo Evropskega sodišča. To pomeni, da bomo morali imeti neke vrste alternativno telo. Potem uh, ptice selivke in pa sledenje divjim živalim. Tukaj smo seveda predmet mednarodni sporozum o tem, to dejansko ni v pristojnosti Evropske unije, vredno bi takšno bilo stali, naše stališče. In ti mednarodni standardi naj bi eh, tudi vsebovali ustrezne mm, standarde za politiko Združenega kraljestva. Ali obstajajo kakšni scenariji za to, da bi se izboljšali okoljski standardi? Ali to sprašujete znotraj Združenega kraljestva ali kako? Ja, seveda, ni nobenega razloga za to, da bi z izstopom iz Evropske unije dobili niže okoljske standarde. Lahko tudi izkoristimo priložnost in se zauzamemo za strožje standarde. E, vidimo, da imajo recimo Škotska in pa Wales bolj ambiciozne podnebne e, politike, kot jih ima. Združeno kraljestvo na nacionalni ravni. No. Eh, na podlagi nekaterih študij eh, iz Belfasta in drugih univerz pa smo skušali analizirati, kako se, opaža, kako se obnaša Združeno kraljestvo, če ni predmet eh, zakonodaje Evropske unije. In uh, ni nas presenetilo, da smo ugotovili, da je. da bi v tistih sektorjih, kjer ni potrebno upoštevati evropske zakonodaje, eh, eh, Združeno kraljestvo sprejemalo bolj ohlapne standarde, kot so tisti v Evropski uniji. Kar se pa tiče divjadi, eh, velja enako. Tam so evropski standardi eh, jasnejši, eh, višji. V Združenem kraljestvu je spet vse skupaj bolj nejasno in pogosto gospodarski interesi prevladajo nad okoljskimi. Torej, čeprav ni nekega logičnega razloga, zakaj ne bi dobili ambiciozneže okoljske politike, ampak uh, glede na zgodovinske izkušnje, ne glede na vlade, to ni običajna praksa Združenega kraljestva. Um, No, poleg tega pa uh, je tako, da v okviru Evropske unije podnebna politika in okoljska politika ostaja bolj stabilna. V primeru Združenega kraljestva pa bi lahko tukaj potem, glede na vl zamenjavo vlad, videli večja nihanja. Uh, no, kar se tiče kmetijske politike, ja, tudi tukaj bi imeli možnost potem uh, se odločiti za kmetijsko politiko, ki bi bila. Uh, okoljsko gledana bolj eh, ambiciozna. Tukaj smo spet preučevali okoljske standarde. In spet, se, spet smo ugotovili, da tukaj velja rek, da so v primeru Brexita grožnje precej otipljive, uh, uh, ko gre za priložnosti, so pa te precej bolj uh, teoretične. Mm, trenutno recimo Škotska in Wales dobivata veliko denarja skupna kmetijske politike in ne vemo, kaj bi se zgodilo potem, ne vemo tudi, kakšni, kakšna načela bi uh, obveljala v kmetijski politiki uh, Odbor v eh, spodnem domu je predlagal, da bi tukaj predvideli javna sredstva na podlagi javnih dobrin. Eh, če se pogovarjaš z eh, kmeti, pa spet imajo pomisleke glede varnosti prehrane in tako naprej. Torej, nihče ne ve, kako bi izgledala v prihodnje naša kmetijska politika. Ja, jaz se popolnoma strinjam s tem, kar je povedala kolegica. Strinjam se glede prihodnosti kmetijske politike. Ja, res je, tu imamo veliko priložnost, da izboljšamo okoljske standarde, istočasno pa moramo razumeti, da poleg priložnosti obstajajo tudi zelo otipljivi strahovi. Če bi preveč pritisnili na kmete in lastnike zemlišč, potem ne bi mogli več kmetovati. In mi smo v celoti odvisni od tega, ali bodo kmetje poskrbeli za, okol, za okoljske koristi eh, na podeželju. To lahko eh, dosežejo samo tisti, ki imajo to zemljo v lasti. Se pravi, odvisni smo od kmetijstva in istočasno moramo zagotoviti, da ob izvajanju svojih eh, kmetijskih dejavnosti ti ne poškodujejo okolja. Tukaj gre torej za neko zelo uh, občutljivo področje in tukaj moramo biti izredno previdni. Potem še vprašanje v zvezi z sporozumom velikega pekta, petka. Eh, nekdo je rekel, da ta ne dobiva dovolj pozornosti in eh, to je res. zanimivo je, da se o tem pogovarjamo z eh, tistimi, ki so v Bruslu pristojni za pogajanja o Brexitu. Tukaj se vsi polno zavedajo pomena sporazuma velikega pekta, petka v Londonu, pa temu ni tako in to je pravzaprav eh, zelo zaskrbljujoče. Upam, da bomo. Uh... Eh, z mm, forumi, kot je današnji, uspeli opozarjati na pomen sporazuma Velikega petka, kajti ne na zadnje je ta zelo pomemben za uh, izid uh, celotnih pogajanj o Brexitu. Evropa kot ekološko enotno območje, ja. Res je, imamo veliko skupnih vrst, ki se gibljajo, selijo, imamo obkrožena smorje, uh, Eh, s tem so povezani ribi staleži, ti se seveda prosto gibljajo. Eh, res je, veliko skupnega imamo, obstajajo pa seveda razlike med floro in fauno na Irskem, mm, eh, Združenem kraljestvu in pa v Evropski uniji. Tukaj obstajajo različna tolmačenja. Je pa res, da bi potrebovali neke skupne standarde in pa skupen regulativni okvir. To bi bil korak, eh, ki bi bil bistvenega pomena. Eh, sicer bi lahko vrste trpele tam, kjer bi bila regulacija šipkejša. No in pa ne na zadnje bi rekel še to. Če lahko Evropski parlament pošlje kakšno sporočilo v zvezi z okoljskimi standardi in pa z ohranjanjem okoljskih standardov tudi v obdobju po Brexitu, bi seveda lahko to eh, pozdravili. Hvala. Nadaljujemo z vprašanji. Gospa Megina se naslednja. Hvala, predsednica prosim, zapišite si komentar gospoda Kejsmeta v zvezi s tem, kaj lahko mi naredimo na področjih, o katerih tukaj govorimo. Torej, da moramo stopiti do pogajalcev in zrasti gospoda Barnjeja. In um, še ena tema, ki je zelo težka. Uh, predstavljam regijo ob irski meji in to je res nekaj, kar nas je zelo potrlo zaradi tega, ker res ne vemo, kaj nas čaka, ker ne vemo, kakšen bo odnos med Irsko in otokom. Ta mora ostati dober in, ostati, in potruditi se moramo, da bo ostal dober. In potem skupna kmetijska politika, zelo zanimiv pogovor smo slišali o prihodnosti in priložnostih po brexitu ampak ni čisto jasno, kaj želi narediti Združeno kraljestvo na področju trgovine in iz eh, stranke konservativcev prihajajo eh, mešana sporočila, kaj bo zdaj standardi, ali jih bodo spustili ali dvignili in tukaj je kar veliko negotovosti. In pri kmetijskih politikah, če pogledamo druge države, Novo Zelandijo ali druge, kjer ni sistemov podpore, obstajajo veliki okoljski problemi. In eh, pri kmetijstvu nimamo neke čarobne rešitve za okolje, ampak vseeno imamo v Evropi neke podporne sisteme, ki povezujajo plačila z navzkrižno skladnostjo. In Če kmetje mogoče poslušajo in gledajo to razpravo, bi se morali vrniti k temu, kar je povedal gospod Kejzmejt. Kmetje zagotavljajo javne dobrine oziroma dobrine za vse in eh, v primerjavi z drugimi sektorji je kmetijstvo pod hudim pritiskom. Jutri bomo z komisarjem Hoganom pogovarjali o prihodnjih izzivih in o prihodnji reformi. Hvala. Even from the beginning that the results of our hearing is go, are going to be forward to. Že na začetku sem povedala, da bodo rezultati današnje predstavitve pošle, poslani pogajalcem. Torej, to je znano. Zdaj pa gospa Gerling. Hvala. Nekaj vprašanj. Ali menite, da bo prišlo do deregulativnega pritiska na Združeno kraljestvo? Um, nekako se mi zdi um, popolnoma nesprejemljivo, da bi znižanje standardov v Združenem kraljestvu predstavljalo tudi pritisk na EU. ter potem ali eh, je možno, da bi se Združeno kraljestvo odmaknilo od spoštovanja uredbe Rič in kako bi to vplivalo na, na Evropsko unijo. To je vse povezano s konkurenčnostjo. Konkurenčnost je bila v bistvu podlaga za prve okoljske zakonodajne predloge in podlaga za enotni trg. In to je zelo pomembna tema. In, uh, um, kar se tiče frackinga. To so tudi stvari, ki jih bo Evropska unija natančno uh, spremljala in um, lahko pa se vseeno spremenijo stvari, če bi prišli lahko do poceni virov energije in potem ta pogajanja v okviru 50. člena, vprašanje dostopa do trga. Zaenkrat še nismo prišli do tega, kaj to pomeni na področju okolja in ne tukaj, ne v Združenem kraljestvu še ni nečesa zelo resnega in mislim, da je to zelo kratkovidno in zanima me, kaj vi menite o tem. To je zelo pomemben del tega ko se bomo pogovarjali o dostopu do trga. In zato vas sprašujem, ta odbor, kaj bi moral ta odbor, ki nekako skrbi za okolje v Evropski uniji, kaj bi mi morali zahtevati od pogajalcev. In ponovn pregled zakonodaje o podnebju v EU. Če pogledamo sedajni zakonodajni okvir, večina zakonodaje na področju okolja v EU je zasnovana tako, da se breme porazdeli med 27 oziroma med vse članice, ampak eh, zdaj, ko se bo Združeno kraljestvo umaknilo, pač tistega dela, ki ga je pokrivalo Združeno kraljestvo, ne bomo samo razdelili med ostale, ampak bo treba ponovno pogledati celotno zakonodajo in menim in zanima me, kakšne menite, da bi lahko bile kratko in daljnoročne posledice tega. In še ena stvar. Združeno kraljestvo je neto plačnik v evropski proračun in če zdaj pomislimo na kmete, tukaj obstaja močno sporočilo, da je to lahko priložnost za skupno kmetijsko politiko, ampak dejstvo je, da se bodo zneski zelo zmanjšali. Številke so od tam nekje od 2 milijard do 2,5 ali 3,5 milijard. In menim, da bo to zelo vplivalo tudi na EU27 in zanima me, kaj vi menite o tem. In potem še to kako bo umik plačil Združenega kraljestva vplival na celoten proračun Evropske unije. EFSA nima nekih, eh, se ne financira iz eh, nekih prispevkov, ampak iz proračuna EU in ali bo treba biti bolj previden za to, da bo agencija še vedno lahko zagotavljala ustrezno delo na področju varovanja okolja. Hvala, še kakšna vprašanja. Če nimate vprašanj, vam vračam besedo. Kdo želi začeti? Um, just to, to start, oh, to start on the um, issue of trade, I think. Uh Če začnem z vprašanjem trgovine, ki je tesno povezano z deregulacijo ali drugimi temami. Res to bi nas najbolj skrbilo, če bi imeli trd, hiter brexit in nobenega dogovora, nas skrbi, da bi Združeno kraljestvo nujno moralo skleniti drugačne trgovinske dogovore z državami, ki imajo nižje standarde. To smo že slišali v zvezi z varnostjo hrane in nekaj podobnega velja tudi za predpise na področju varovanja okolja. Eh, lahko se nam zgodi, da bomo tudi mi imeli pač nižje standarde, zato ker bomo trgovali z državami, ki imajo nižje standarde. In To se navezuje na pritisk na EU. In seveda, to se bo začelo na Irskem. Severna Irska, če bi imela nižje standarde, bi to dalo njej trgovinsko prednost, ker bi na severni strani meje lahko ceneje proizvajali hrano. In južni del Irske bi potem uh, verjetno uh, Eh, šel v Evropo in rekel, poslušajte, če hočemo preživeti, moramo tudi mi znižati naše standarde glede na to, kako, kar se dogaja na severni strani meje. In to se bo potem razširilo na 27 članic. Seveda je to popolnoma hipotetično, ampak je to lahko možna neželena posledica hitrega odhoda Združenega kraljestva iz EU. Vprašanje, o katerem je govorila gospa Gerling, opposition within Northern Ireland to fracking. There is, there is at the moment. And the v zvezi s frackingom na Severnem Irskem se temu močno nasprotuje, tudi na, uh, v, na Irskem, ampak uh, mogoče pa bi se uh, v Združenem kraljestvu vseeno našli nekateri, ki so goreči podporniki frackinga in verjetno bomo imeli ponovno spet enkrat. Uh, nekaj več uh, skupnega z našimi celinskimi sosedi kot z nekaterimi stališči v Združenem kraljestvu. Hvala. Uh, moj odgovor na deregulacijski pritisk pa je nekoliko drugačen. Uh, Nekatere države članice so zelo lobirale, med državami članicami, ki so najbolj lobirale za deregulacijo, je bilo ravno Združeno kraljestvo in če Združenega kraljestva ne bo več, potem bo morda na evropski ravni ta pritisk za deregulacijo nekako izginil. Razni, če, razen če ne bo. Um, ubrana kakšna druga pot, ampak vseeno skozi zadnja vrata bi deregulacija lahko pritisnila. In potem uredba REACH. Res bi me presenetilo, če bi Združeno kraljestvo odstopilo od te uredbe. Obstajajo celo države, ki spoštujajo uredbo REACH, pa niso članice EU, zato da imajo dostop do evropskega trga. In torej zelo bi me presenetilo, če bi se kaj takega zgodilo. Morda imate podatke, ki jih jaz nimam in zato menite, eh, da se bo to zgodilo. Ampak vseeno, EU je izjemno velik trg in. 27 eh, držav članic ima več gospodarske teže kot ena sama in pogajalci se bodo pač morali uh, tega zavedati. Potem smo imeli tudi vprašanje, ali bodo okoljski standardi del našega prihodnega dogovora. Mislim, da bi morali biti in mislim, da bi pogajanja morala potekati tako, da bomo obravnavali tudi ta vprašanja. In od Združenega kraljestva bi, se, bi bilo treba zahtevati, eh, da ima nekakšne standarde, ki bodo ustrezni. In potem še podnebna zakonodaja. Tudi to vprašanje je bilo zelo zanimivo zanimivo. Ja, um, kar se tiče plačil in eh, kako se bo potem porazdelilo, porazdelil ta znesek, ki ga ne bo zaradi brexita. Um, o tem bo moral odločati svet. In zdaj, kar se tiče eh, financiranja, mislim, da Evropska agencija za okolje prejme 12 odstotkov od Združenega kraljestva in ja, Združeno kraljestvo je neto plačnik. Eh, seveda, eh, to, kar bo sledilo, bo veliki ziv in bojim se, da Brexit bo porabil vse kisik v Združenem kraljestvu in da bo okolje nekako zdrsnilo navzdol po dnevnem redu. Eh, nekako se nismo pogovarjali o scenariju, če ne bi prišlo do dogovora in mislim, da sta dve možnosti za to, da ne bi prišlo do nedogovora. Mogoče bomo kar pripravljeni. Uh, ali pa eh, in bomo potem mislili, da smo dobro pripravljeni, pa v zadnjem hipu to ne bo uspelo, ali pa bomo res imeli brexit brez doho, dogovora. In če govorimo o področjih, kot so kemikalije, odpadki, um, potem blago in storitve, kjer trgujemo, um, mislim, da bi bile posledice lahko katastrofalne tako za Združeno kraljestvo kot za EU, čeprav za EU morda manj katastrofalne in potem še vprašanje v zvezi z financiranjem in proračunom za kmetijstvo. Trenutno Severna Irska prejme 9 odstotkov proračuna Združenega kraljestva za SKP. To je približno trikrat toliko, kot bi dobila, če bi upoštevali to sorazmerno s prebivalstvom. Eh, to pomeni, da ne samo, da bomo zgubili določen del zneska, ampak da bo eh, manj sredstev na voljo za podporo okolju in kmetijstvu. Severna Irska v bistvu bo morda lahko utrpela veliko zmanjšanje zaradi eh, celotnega zmanjšanja v Združenem kraljestvu in to nekatere zelo skrbi in to je res tudi zelo pomembna tema, ki lahko povzroči, da bodo kmetje na severnamerskem v dosti slabšem položaju kot kmetje na drugi strani meje. In potem še, če se vrnem k vprašanju trgovine. Trgovinski sporazumi v prihodnosti bi lahko ogrozili naš kmetijski sektor. Vem, da danes ni mišljeno, da bi tukaj govorili o kmetijstvu, ampak vseeno je to res tesno, tesno povezano z okoljem. Mi smo neto izvoznik kmetijskih proizvodov, torej Severna Irska je neto izvoznik, Združeno kraljestvo pa neto uvoznik. In naša prioriteta pri kakršnem koli trgovinskem dogovoru bo, da bi poskušali to upoštevati. Druga vprašanja, gospod Das, zvolite. No, um, uh, um, Hvala, hitro vprašanje. Vprašanje za profesorja Burnsa. A je bila kakšna študija učinka o IND? Cejih in o tem, kaj bi morala narediti eh, Evropska unija v del, kot eh, del izpolnjevanja pariškega sporazuma in kaj bi moralo narediti Združeno kraljestvo. Ali imate ali že kaj veste o posledicah na tem področju. No, Žal mi je, da, sem, da moram priznati, da sem nekje nekaj brala o tem, pa ne vem natančno kje. Mm, ne vem, mogoče na spletni strani 3G, oni delajo veliko na tem. Uh, verjetno ne bi smelo biti velikega učinka na NDC-je, uh, ker imamo zdaj ta evropski mehurček, ampak eh, mi bomo šli naprej in jasno je, da Združeno kraljestvo se je moralo kar potruditi ali se mora kar truditi, da bi doseglo cilje eh, iz evropskih zaves in eh, dolgoročno nas to kar skrbi, kako bo šlo naprej. Okay, thank you very much for uh, the presentation and the dialogue. Thank you also call. Najlepša hvala. Hvala za ta dialog in hvala, dragi kolegi, za zanimiva vprašanja. Zdaj pa prehajamo na tretje poglavje naše razprave. To pa se nanaša na zdravje. Gospodu Polu Lafanu bom dala besedo. Najlepša hvala. Hvala, da danes lahko spregovorim o morebitnih grožnjah za zdravnike in pacijente po Evropi. Ime mi je Paul Leffin, sem menedžer za javne zadeve pri združenju, Britanskem združenju zdravnikov. Eh, preden se lotimo vsebine, najprej kaj je British Medical Association. To je poklicno združenje za, in sindikalno združenje za več kot 158 tisoč zdravnikov in študentov v Združenem kraljestvu. Združuje pa tudi več kot 8 tisoč zdravnikov iz drugih držav članic. Eh, evropskega gospodarskega prostora. Združeno kraljestvo je sestavljeno iz Eh, štirih nacij, če tako rečem, Wales in Anglija, ki sta glasovala za Brexit, ter Škotske in Severne Irske, ki sta glasovali proti. Naša združenje preučuje ostanke oziroma dele evropske zakonodaje, ki omogoča zdravljenje pacijentov iz cele Evrope pri nas in tudi omogoča sodelovanje z evropskimi drugimi organizacijami, zato da obravnavamo ta vprašanja na evropski ravni. In hvala tudi za današnjo temo in podporo pri tem. Naj povem najše vprašanje, ki skrbi Britance, je delovna sila, ki je delovna sila, Eh, torej zdravstveno, so zdravstveni delavci. Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij je pripeljalo do tega, da 31 tisoč tujih zdravnikov dela v eh, oziroma eh, zdravniškega osebja dela v Združenem kraljestvu. To je približno 9 odstotkov zdravstvene delovne sile. Ampak, če to pogledamo bolj podrobno. Ena četrtina okulistov iz Združenem kraljestvu je iz drugih držav, ena petina kirurgov v Združenem kraljestvu je iz drugih evropskih držav. Torej, v bistvu smo zelo, zelo odvisni od evropskih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Tale slika pove vse. Tale slika je bila. posneta 20. junija 2016. To so delavci, ki so pridobili zdravstveno izobrazbo v drugih državah. Brez njihove podpore bi bil naš zdravstveni sistem na kolenih. Kljub temu pa Združeno kraljestvo ni edino, ki je imelo koristi od vzajemnega priznavanja kvalifikacij. Na stotine ali na tisoče takih zdravnikov dela v Združenem kraljestvu, kraljestvu ampak nekateri pa delajo naprimer en teden na mesec v um, drugih državah. Vse to uh, so koristi, ki jih je prineslo vzajemno priznavanje kvalifikacij vsem nacionalnim sistemom. sistemom. Naprimer, polski zdravnik, ki dela v Združenem kraljestvu, lahko zdravi polske pacijente in v, se z njimi pogovarja v polščini, hkrati pa, ko gre nazaj, lahko v, na polsko, lahko tja prenese znanje, ki ga je pridobil v Združenem kraljestvu. Potem naslednji um, primer. Romunski kirurg, ki koristi pacijentom v obeh državah. Potem naslednji primer, italijanski zdravnik, ki se usposablja v Nemčiji in trenutno dela v Združenem kraljestvu. In takih primerov je še veliko. In kjerkoli taki zdravniki želijo delati, bodo pacijenti imeli koristi od tega, da se je usposabljal tako v Nemčiji in da je delal tudi v Združenem kraljestvu. Torej, koristi so na vseh straneh. Če bo prišlo do omejitve prostega gibanja in do omejitev pri priznavanju kvalifikacij, bo nacionalni zdravstveni sistem zelo, zelo trpel. Kljub temu in žal, bodo trpeli tudi drugi zdravstveni sistemi v Evropi. Pozanimali smo se pri drugih evropskih članih in jih torej vprašali, kaj vam pomeni Brexit, kaj so vaši nameni in 50 odstotkov jih pravi, da razmišljajo o temu, da bi zapustili pa ne Združeno kraljestvo, ampak celotno Evropo. Obračajo se namreč proti ZDA in Aziji, Severni Aziji. In eh, to so zelo usposobljeni angliško govoreči trgi. In polski specialist bi na polskem zaslužil 40 tisoč dolarjev. Če bi delal v Združenem kraljestvu, bi zaslužil 140 tisoč dolarjev. In isti zdravnik bi v Avstraliji lahko zaslužil do 250 tisoč dolarjev. In če bo vzajemno nepriznavanje priznavanje prisililo te ljudi, da bodo morali zapustiti Združeno kraljestvo, to še ne pomeni, da se bodo ti ljudje vrnili v državo izvora. Hkrati pa to predstavlja tudi grožnjo za varnost pacijentov. Zahvaljujoč Evropski uniji in inštitucijam je Evropska unija vzpostavila mehanizem zgodnega opozarjanja in to, da lahko zdravnik opravlja svoje delo oziroma da ga ne sme opravljati, se zelo hitro, o, o tem se zelo hitro obvesti tudi druge države. Naprimer imamo primer iz leta 2016 ko je eh, Združeno kraljestvo izdalo dvakrat več opozoril kot ostale evropske članice. In torej, če tega mehanizma opozarjanja ne bi imeli v Združeni kraljestvi, v Združenem eh, v Evropski uniji, bi naprimer nek zdravnik, ki na Združ Združenem kraljestvu ni smel opravljati svoje dejavnosti, lahko šel naprimer nazaj na Dansko in tam opravljal dejavnost tako, da je to nevarno za pacijente. V Združenem kraljestvu se veliko govori o tem, ali so ljudje, ki so glasovali za Brexit, sploh razumeli, kaj to pomeni za enotni trg, da, ali so razumeli, da bo treba zapustiti enotni trg. En odstotek je razumel, da, zapusti, da to pomeni, da bomo izstopili iz enotnega trga, pa tudi iz Euratoma torej, zakaj, to pomembno, zakaj je to pomembno. Euratom zagotavlja stalno dobavo radioizotopov za diagnosticiranje bolezni in uh, za zdravljenje raka. Torej, eh, radioizotopi prihajajo iz EU v Združeno kraljestvo. In kaj to pomeni za Združeno kraljestvo? To pomeni, da bo Združeno kraljestvo nekaj dni ali tednov po izstopu moralo dobiti te izotope od drugot. Zakaj je to pomembno v Združenem kraljestvu? Zato, ker bo prišlo do zamud pri diagnosticiranju in pri operacijah. In dolgoročno na evropski ravni bo to pomenilo omejeno sodelovanje na tem zelo pomembnem področju. No, pa bom prilil še malo benzina na ogen. Kar se tiče Irske, to je majhno, majhen otok, približno 7 milijonov jih je na otokov, 1,8 milijona na severnem Irskem in zaradi tega je treba združiti vire in operativno načrtovati zagotavljanje zdravnikov specialistov. Republika Irska ima edino kardiološko enoto za otroke na celem otoku. In če pogledamo bolnišnico v Londonu Derry. Tam so posebne terapije za pol milijona pacijentov na eh, obeh stranih meje na Irskem. Ampak ta bolnišnica zagotavlja tudi kardiološke storitve za pacijente iz kantija Danigal in To je bilo vzpostavljeno leta 2016. Od takrat so ljudem, 27 eh, ljudem rešili življenje, zato ker so lahko šli na zdravljenje čez mejo. Torej, če zaključim, tukaj sem v imenu zdravniške zbornice oziroma zdravniškega združenja, britanskega zdravniškega eh, združenja, vendar sodelujemo z drugimi nacionalnimi združenji iz vseh 27 držav članic EU in strinjajo se z nami. Tukaj vidite besedilo iz dopisa Evropski uniji in Mišelu Barnjeju in nekakor Brexit ne sme ogroziti zdravlja, zdravja evropskih državljanov. Hvala. Thank you very much. Now uh, invite Madame Virginia Aka. Tako, zdaj pa gospa Virginia Aka, direktorica MSD in članica Združenja Evropske farmacevtske industrije in delovne skupine za Brexit. You all this afternoon. Hvala. Veselje mi je, da sem lahko danes tukaj, da lahko prispevam k današnji predstavitvi. Eh, ja, šlo je za serijo podobnih sporočil, gre za vprašanj eh, okrog Brexita in pa kako bo ta vplival na naše delo in integracijo našega dela. Moje glavno sporočilo danes je naslednje. Čeprav vidimo veliko izzivov za, za javno zdravje in pa za bolnike, ki bodo povezani z Brexitom. Bomo v povezavi z BMA in pa z EFPIA, e ki ga tukaj zastopam, Torej, pripričani smo, da lahko s pomočjo sodelovanja z vsemi vdrženimi stranmi minimaliziramo negativne vplive. Eh, potrebujemo predvsem podporo vašega odbora, da nam bo to uspelo. Zato. Mm, si želimo, da bi lahko nadaljevali z evropskim regulatornim sodelovanjem. Govorim seveda o sodelovanju na področju znanstvenih izmenjav in drugih izmenjav na boljših praksin in informacij. Eh, prav tako gre za eh, razpraševanje zdravil od odkritja do mm, pacijentov. Vse skupaj mora še naprej potekati na nek razumen način, kaj ti uh, čas nas že sedaj preganja. Prednostna naloga je tudi to, da pogajalskemu moštvu jasno povemo, kot so povedali že številni govorniki, da želimo, da bi se razprave o tem začele čim prej. od člena 50 že tri četrtine let čakamo na začetek teh pogajanj in res ne moremo čakati dlje. No, v svoji prezentaciji bi želela podati pregled um, življenjskega cikla posameznega zdravila. Začela bom. Uh, na desni strani. Torej, v zadnjih 20-30 eh, letih smo z zakonodajo o zdravilih eh, dobili recimo za, Evropsko agencijo za zdravila, sedaj imamo torej integriran proces v Evropski uniji, eh, kar se tiče razvoja in razprečevanja zdravil pomembne raziskave o zdravilih potekajo tudi v Združenem kraljestvu. Tam imamo veliko kliničnih preizkusov. Eh, no, ehm, veliko poteka pri nas tudi kliničnih preizkusov, približno 1500-400 eh, centralno odobrenih proizvodov imamo, za katere ima Združeno kraljestvo licenco. Ehm, in ob tem spoh ne omenjam decentraliziranih proizvodov, teh je namreč na tisoče. Imamo 1300 proizvodov, ki jih testiramo in izdajamo v, Evropsk, v eh, Združenem kraljestvu, ki jih potem uh, razprečujemo bolnikom v Evropski uniji. Po podatkih. 45 odstotkov pričakujejo zamude pri dobavi zdravil, če bomo morali prejiti na pravila STO. In ne na zadnje, predstavljate si, um, s kakšno količino bolnikov imamo tukaj opraviti, kakšne so posamične uh, embalaže zdravil, ki jih dobavljamo ko jih dobavljamo v države članice, 45 milijonov jih je. Se pravi, zakonodaje, da sedaj je bila učinkovita in težko jo bo kar tako ukiniti. Eh, no, in seveda ne gre samo za promet med eh, Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Zgoraj pri proizvodih vidite, da vse skupaj poteka v obi smeri. In do sedaj je bilo to sodelovanje zelo produktivno. Lahko smo proizvajali v primernem obsegu, v korist bolnikov. Tako da, ko imamo na voljo proizvode v Evropski uniji, lahko s pomočjo centraliziranega sistema to dobavimo vsem uh, bolnikom, ki potrebujejo posamično zdravilo. Uh, no, morda lahko s to ilustracijo pa nazrimo uh, bolje. To, o čemer sem govorila uh, v primeru zdravil za virus HIV, uh, Zaradi vpliva IME eh, in vedka v Evropski uniji imamo sedaj enotni mehanizem eh, odobritve zdravil. To pomeni, da imamo enotno preverjanje dobavnih verig in pa ustrezen sistem, poenoten sistem nadzora nad eh, zdravili. V primeru tega zdravila za virus HIV Imamo recimo EPA, učinkovino iz države, kot je Japonska, ko eh, to zdravilo prečka meje, mora seveda biti predmet regulativnega pregleda, mora biti preizkušeno, zato da lahko ugotovimo, ali lahko to zdravilo damo v uporabo v Evropski uniji. V primeru, da bi to zdravilo prišlo v Združeno kraljestvo. Seveda se tam ne ustavi postopek. To zdravilo. Mm, bi lahko recimo naprej razvijali v Španiji, potem bi se to zdravilo vrnilo v Združeno kraljestvo, ker bi bilo pripravljeno na dobavo vse države članice. No, v tem primeru eh, obstaja samo ena meja med tretjimi državami in pa Evropsko unijo. Ko bomo. Eh, ko bo prišlo do brexita, pa bomo vse skupaj vključili še ti dve meji. Zato je jasno, da bo tukaj prišlo do zamud pri dobavi zdravil pacijentom. In to seveda skrbi uh, vse. No, ampak ne gre samo za FPA. Um, mi imamo številne partnere, recimo kolege iz Medicines for Europe, uh, ABPI, BGMPA, BIA. Uh, in pa druge kolege, ki so nastanjeni v Združenem kraljestvu. Mi smo pisali direktno gospodu Barneju in pa Davidu Davisu, tudi njiju smo eh, opozorili na vsa odprta vprašanja, zato da bi zagotovili, da se bo nadaljevalo regulatorno sodelovanje in da bomo lahko nadaljevali za to pomembno izmenjavo znanosti, proizvodov, storitev. Evropejci se ne na zadnje sedaj zanašajo na nas, da bomo poskrbeli za to, da bodo ta stravila dopavljena. Uh, Vsakašen sporazum med eh, Združenim kraljestvom in pa Evropsko unijo ne sme negativno vplivati na to. Zato potrebujemo dovolj časa, zato da bomo lahko poskrbeli za te kritične spremembe, da bomo lahko zagotovili, da bomo imeli kontinuiteto dobave od prvega dne naprej. Eh, bolnik v Italiji, v Združenem kraljestvu ali pa v Italiji ne sme opaziti vpliva na njihovo eh, zdravstveno skrbo. Tega si želimo. Tako se da sem izgubila zadnjo prosojnico. Kakorkoli naj zaključim, gre prej za povzetek tega, kar sem povedala. Bistveno je še sodelovati naprej na področju zdravil in vsakršen nadaljni model sodelovanja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom mora zagotoviti kontinuiteto. Vaš odbor naprošamo, naj nam pomaga pri tem, kar najhitreje moramo priti na drugo fazo pogajanj, zato da bomo lahko dosegli ta cilj. Eh, no, seveda pa bomo potrebovali obdobje izvajanja tudi po letu 2019. Samo na ta način bomo lahko zagotovili kontinuiteto eh, dobave. To bo trajalo veliko časa. Gre za zapletene postopke, zapletene zahteve, ki jih je treba izpolniti. In uh, to je dobro. Ne? Na zadnje gre za rezultat 40-letnega partnerstva na področju uh, varnosti in pa zdravil imamo zdravo okolje, učinkovito okolje za razvoj zdravil in uh, sedaj potrebujemo vašo podporo za to, da se bo lahko to nadaljevalo. Trenutno je situacija pogajanj, pogajanj precej negotova, bolniki so zaskrbljeni, čakajo na načrt, mi bomo pripravljeni, ampak potrebujemo vas za to, da bomo zagotovili, da bo ta načrtka najboljši za prihodnost um, zdravstvene oskrbe v Evropi. Hvala lepa obema za predstavitvi. Uh, kdo ima kakšno vprašanje? Gospod Lize. Hvala lepa obema gostoma. Ravno sem govoril z François Grostet in ugotovila sva, da bi bilo a, dobro, če bi o vseh teh posledicah razmišljali že pred referendumom o Brexitu. In pravilno ste povedali, tukaj bo prišlo do problemov za zdravstveno skrbo, za bolnike in razmisliti moramo o tem, kako naj a, te probleme v največji meri omejimo. E, tukaj se torej seveda zauzemam zato da ne bi prišlo do trdega brexita. Gospa Aha, vi ste rekli, da ste to sporočili Davidu Davisu. Zanima me, če ste dobili kakšen odgovor. Je vaša vlada sedaj eh, razumela ta problem? In Polu Lafino postavljam isto vprašanje. Ali ste v stiku z vlado in ali imate občutek, da uh, pogajalci eh, te probleme vsaj približno razumejo? Uh, um, oziroma ali bomo morali tukaj še dvigniti glas. In pa še zadnje vprašanje Polu Lafanu. Kako, gre, kako uh, je z čezmejno zdravstveno oskrbo? Veliko je ljudi, uh, ki potrebujejo čezmejno oskrbo. Kako bo s tem po Brexitu? Uh, Gospod Grostet. Merci beaucoup, merci aux... Hvala lepa, hvala vsem govornikom. Res je, da si govorimo, medtem ko vas poslušamo, da je to žalostno, da so ljudje želeli brexit in da bodo ljudje zaradi tega najbolj trpeli, hkrati pa odgovornost pripisovali politikom. To je manjša pripomba, ampak se mi zdi pomembna. Govorili ste o pacijentih. Dejstvo je, da se v našem odboru veliko posvečamo skrbi za pacijente in zato bi želela najprej vedeti, kako se farmacevtska industrija pripravlja na posledice Brexita, je, kakšen je njen pristop, kako Brexit vpliva na naložbene strategije farmacevtskih podjetij v Združenem kraljestvu. Govorili ste o dobavnih verigah, strinjamo se, da je to glavni problem. Združeno kraljestvo uh, sedaj izvaja evropsko zakonodajo za dajanje zdravil na trg. In zdaj, kaj bi lahko tukaj naredili? Uvedli neko medsebojno priznavanje naše zakonodaje za področje farmacevskih proizvodov, tako kot eh, ima to Evropska unija tudi z drugimi državami, se vam to zdi vsaj začasna rešitev za to, da bi preprečili um, težave v dobavi zdravil, ali bi bila to možna praktična rešitev. In hkrati se navezujem na vprašanje Petra Lizeja o direktivi za čezmejno nudenje zdravstvenih storitev, vsaj to direktivo uh, Eh, uporabljajo tudi, mm, uporabljamo tudi v odnosih z Norveško in s Švico in tako naprej, ali bi lahko torej zagotovili neko kontinuiteto tudi um, tukaj. Je pa res, da bo potrebno kar nekaj naporov vse strani britanske vlade, če želimo to doseči. Hvala lepa. Tako, to je prvi krok vprašanj, potem bomo imeli še en krok vprašanj. Kdo želi prvi odgovarjati? Okay. So, thank you very much for the opportunity. Hvala za vprašanja. Vprašanja so odlična. Uh, ali smo v stiku z britansko vlado? E, ja, dobili smo pismo državnega sekretarja, to je bilo objavljeno v Financial Times v lokalnem tisku. Uh, in um, tam je bil izražen namen uh, nadaljnega regulativnega sodelovanja z Evropsko unijo. Uh, ja, res je, treba je še naprej pritiskati na vlado. Gospod Lize, lahko vam zagotovim, da ob vsake priložnosti mm, osveščamo vlado o naših potrebah. No, uh, z oddelkom gospoda Davisa uh, um, oddelku gospoda Davisa smo želeli pojasniti predvsem to, da ne gre samo za tarife in strošek tarif, predvsem tiste netarifne ovire so tukaj ključnega pomena in tukaj je potrebna uskladitev. Zato potrebujemo sodelovanje in zato se popolnoma strinjam za gospod Grostet. Uh, prav imate glede vzajemnega priznavanja. Uh, to je seveda obstajalo za GNP, tudi v primeru Švice uh, in. Uh, tudi recimo v primeru MRI z ZDA. Ehm, seveda moramo imeti priložnost, da nadgradimo obstoječe pristope in eh, tukaj prav gotovo obstaja možnost za sodelovanje. No, eh, britanski organi eh, MRI trenutno sodeluje v evropski mreži, Um, tako da upamo, da bo tukaj um, možen nekakšen dogovor. Upamo, da se bo to zgodilo čim prej. No, kar se pa tiče drugega vprašanja, ali obstajajo tukaj kakšne druge možnosti, e, da, prav gotovo. Podjetja, tudi moje lastne podjetje, um, sprejemajo razno razne rezervne načrte, kajti vemo, kakšne so naše zaveze, eh, naše licence nas, raz, nas zavezujejo k temu, da dobavljamo zdravila, se pa zavedamo teh praktičnih izzivov, kako to narediti v kratkem času, ki nam je na voljo in zato potrebujemo določeno časovnico za implementacijo. Pol. Hvala lepa. Gospod Lize, ali smo v stiku za britansko vlado? Da, prav gotovo. Jaz bom sestal z enem izmed eh, ministrov za Brexit in ponavljal bom sporočilo, ki sem ga danes povedal vam. Eh, naše sporočilo je dosledno. Pogajamo se tudi z strokovno skupino na evropski ravni, torej smo sodelujemo tudi z evropskimi partnerji. Jasno želimo povedati, da eh, to prizadene celotno Evropsko unijo in bolnike. Pravzaprav obstaja pomembna razlika med britansko vlado in pa uh, evropskimi pogajalci. In sicer gre za študente medicine. Če ste recimo trenutno študent medicine, um, te, če trenutno študirate v Združenem kraljestvu, pa ste iz Nemčije, ni nobenega jamstva, da bodo vaše kvalifikacije priznane v vaši domači državi. Uh, mi torej želimo vzajemno priznavanje uh, Eh, študijskih kvalifikacij. To podarjamo tudi Evropski komisiji. Eh, tukaj gre ne nazadnje za eh, te študente, za njihove prihodne karijere in teh ne bi smeli žrtvovati v imenu Brexita. No, potem čezmejno sodelovanje, seveda je tudi to izredno pomembno. Vesel sem, da je tukaj ena izmed poslank, ki zastopa eh, Gibraltar. Eh, tukaj gre za britansko eh, čezmorski teritorij. V Gibraltarju trenutno živi približno 30 tisoč ljudi in ti bodo ostali brez eh, zdravstvene oskrbe, ki jih trenutno lahko dobijo v Španiji. Zato moramo poskrbeti tudi za tovrstne eh, dogovore, torej britanske državljane v Evropski uniji in obratno. No, um, tudi, ko gre za redke bolezni, je izredno pomembno naše sodelovanje. Uh, če v Evropski uniji ni dovolj specializiranih zdravnikov, s katerimi bi lahko uh, zapolnili te referenčne mreže, potem bomo imeli problem, zato moramo takšne mreže obdržati tako v Združenem kraljestvu, kakor tudi v Evropski uniji. Hvala lepa, gospa Pölder, naslednja. Um, uh, Hvala za ta zanimivi zadnji panel. Um, nemškemu poslancu tukaj bi povedala, da smo na to upozarjali pred referendumom, ampak so nas, občodili, ampak so nas obdožili, da zbujamo nekakšne lažne strahove. In pa drugo vprašanje, ali naša vlada tega ne razume. Ja, upam, da to razumejo, ampak zdi se, da vlada nima zmogljivosti ali pa zavedanja glede tega, kako nujno je to. In to je res frustrirajoče za vse izmed nas. In to, kar smo tukaj poslušali o, o eh, standardih glede prehrane, zdravstva in tako naprej, tukaj gre samo za del politik, tukaj gre še za skupno medijsko politiko, ribiško politiko, la, la, la, naprej. Vsi pravijo, ali se vi sploh zavedate, kakšne bodo posledice Brexita na to področje. In tukaj ne gre samo za Združeno kraljestvo, ampak za celotno Evropo. In eh, tukaj moramo res uh, pritisniti na britansko vlado, ki bi morala biti bolj razumna. Dobro je, da imamo danes eh, tudi to predstavitev. Slišali smo o raziskavah, zdravnike ste poprašali o njihovih načrtih, in izjavili so, da če ne bodo mogli ostati v Združenem kraljestvu, bodo šli drugam. To so visoko kvalificirani ljudje, v katere smo morali veliko investirati. No in ne nazadnje gre tudi za. Um, za organe za transplantacijo. Tudi tukaj je treba spoštovati določene postopke, ko gre za prehod čez mejo. No, in uh, Združeno kraljestvo je tudi vodilne, vodilno pri določenih raziskavah, um, tudi ko gre za nekatere panevropske projekte. In zanima me, če uh, veste, kaj se bo zgodilo v takšnih primerjih, bodo ti specialisti tudi odšli drugam, Evropsko unijo ali drugam. In potem pa še premik sedeža EMA iz uh, eh, Združenega kraljestva na Nizozemsko. Uh, ja, zanima me, kaj se bo sedaj zgodilo v Združenem kraljestvu, če bomo morali sedaj sami pripravljati evalvacije zdravil in tako naprej. Kje bomo našli dovolj strokovnjakov za to? No in seveda gre tukaj tudi za posledice za naše gospodarstvo. Kolikšna je možnost, da bomo začeli iskati cenejše, eh, da bomo začeli eh, izvaja, eh, uvažati cenejše zdravila, recimo iz Kitajske in od druge in kako bo to vplivalo na zdravje Britancev in kako bo to vplivalo na Evropsko unijo. Gospod Taylor. Yes, I, I, I'd like to... Hvala. Imam vprašanje za gospoda Lefina. Pozorno sem prisluhnil vašim pomislekom v zvezi z Euratomom. Kaj bi se zgodilo, če bi, se Britanija, če bi Britanija izstopila? Kakšen bi bil vpliv na NHS? Če bi morali zunaj Evropske unije preučevati radioaktivne izotope in kakšen bo vpliv na 27-terico, eh, če bo imela Euratom brez Združenega kraljestva in ne nazadnje. Ali so se posvetovali z BMA, preden je vlada objavila svojo odločitev, da bodo izstopili iz Euratoma? Še eno vprašanje, gospod Dans. Hvala, gospa predsedujoča, hvala za jasne in strnjene predstavitve o vplivu Brexita na zdravstveno oskrbo. Gospa Aša, um, vem, da ste frustrirani, ker se o teh zadevah ne razpravlja na ustrezen način tudi leto in pol po referendumu in po sprožitvi člena 50. Uh, Zdi se, da tukaj tudi ni nobenih poslancev, ki so podpirali Brexit. E, no, morda je to bilo zapričakovati, ampak to je. E, pravzaprav slabo, kajti ne nazadnje bo to vplivalo tudi na njihova volilna okrožja. E, no, potem pa še premestitev eh, um, Eme, kakšne posledice bo to imelo? In pa še vprašanje gospodu Lefinu. Uh, kaj, kakšne posledice bi imel trdi Brexit za izkušnje naših bolnikov. Odgovori strokovnjakov. Hvala lepa. Gospa Birder. Kar se tiče raziskav, mi smo kot industrija jasno opozarjali na urednost eh, sodelovanja na področju raziskav. Um, sedaj čakamo na izvajanje direktive o kliničnih eh, preizkusih. Um, prejšnji teden smo eh, imeli tudi centralni repozitorij farmakovigilance. Tukaj lahko sedaj najdemo vsa uh, Eh, poročila z tega področja, ali bo Brexit na to negativno vplival. Ja, seveda, to nas skrbi. Skrbi nas, ali bodo posamezniki v Evropski uniji in pa Združenem kraljestvu lahko še naprej nadaljevali za svojim sedelovanjem. Jaz sem sedelovala v več takšnih okvirnih programov, vem, kakšen je njihov pomen, vem, eh, kako pomembni so za raziskave. in upam, da se bodo tega dotaknili v naslednjem krogu pogajanj, kajti tudi inovacije na področju zdravil so odvisne od tega. Ema, eh, prenos sedeža v Amsterdam. To kaže na to, da bo Brexit nekaj. Uh, s čimer se bo morala soočiti ne samo industrija, ampak tudi različne agencije, institucije, tudi države članice bodo morale preurediti svoje dobavne verige, zdravili in tako naprej. In tukaj bomo morali. Um, kako bo na to vplival Brexit? Torej, um, tudi kar se tiče MHRA. Um, ehm, prednost tega je bila, da smo lahko poskrbeli za široko sodelovanje med eh, znanstveniki, med raziskovalci MHRA, med, od tega več ne bo mogel imeti neposrednih koristi. Uh, V moji predstavitvi ste videli tudi število licenc, ki bomo jih morali nekako prenesti. In to je tudi izziv za 27 eh, držav članic in predstavljate se izziv za Veliko Britanijo, ko bomo morali vse to prenesti. Eh, seveda eh, je to predmet naših razprav. Eh, potem tudi grožnja deregulacije nižjih standardov v Združenem kraljestvu. Ehm, tako naše zdravstveno ministrstvo, kakor tudi vlada so nam zagotovili, da ne bomo nižali naših zdravstvenih standardov in tega naše prebivalstvo tudi ne bi toleriralo. Ampak dobro, videli bomo, kaj se bo izcimilo iz vsega skupaj. In pa še zadnja točka, preden predam mikrofon polu vprašanje prehodnega obdobja zelo pomembno. Gospod Denc ima prav, težko je načrtovati neko lokacijo, če ne veš, kje bo končna lokacija, če ne vemo, kakšno bo končno partnerstvo. Potem seveda podjetja ne morejo sprejemati nobenih odločitev glede nečesa, kar nima neke jasne pravne eh, končne oblike. Eh, Trenutno je edina realna domneva to, da bo veliko, eh, da bo Združeno kraljestvo pač dobilo nek status tretje države. Vprašanje na trg raziskav. Kar se tiče števila kvalificiranih akademije, akademikov, približno 16 odstotkov vseh zdravstvenih akademikov prihaja iz drugih držav članic. Tako da spet, upravičujem se, če se ponavljam, spet gre za medsebojno priznavanje in pa za prosto gibanje. Če se raziskovalci ne bodo mogli prosto gibati po Evropski uniji, potem raziskav ne bo. Tako enostavno je tako. No, v raziskavi smo spraševali naše zdravnike, kakšni so njihovi načrti po Brexitu, kje želijo delati. Tukaj ni šlo specifično za raziskovalce, je pa jasno, da je največji raziskovalni trg v Severni Ameriki. Ti posamezniki, eh, če bodo imeli težave z, izvanje, z izvanjem raziskav, eh, kam bodo šli? Eh, ja, to je potem jasno in nišče jim tudi tega ne more zameriti. Se pravi, tveganje za potencijalno škodo je zelo veliko. Ja, še vprašanje o Euratomu. Ja, to je eno izmed najkompleksnejših vprašanj, s katerim se ukvarja BMA. Uh, eh, eden izmed naših strokovnjakov je v britanskem parlamentu uh, zelo podrobno predstavljal, uh, kaj se bo zgodilo. Na kratko povedano, vse skupaj ne bo dobro za Združeno kraljestvo. Kar se tiče Evropske unije, uh, ja, to bo slabo za evropske proizvajalce. Združeno kraljestvo izvaža veliko izotopov iz Francije, Nizozemske in pa Belgije. In ti bodo seveda izgubili svoj trg. In pa še vprašanje gospoda Tansa o izkušnjah bolnikov v primeru, da ne bo dogovora. Jaz sem govoril z stotinami naših članov v Združenem kraljestvu mm, po referendumu. Uh, in nihče ni omenil kakšnega pozitivnega, potencialnega pozitivnega učinka Brexita. Tako da tukaj si lahko na podlagi tega razlagate, kolikšna je verjetnost, da bo Brexit pozitivna izkušnja za naše bolnike. Hvala, gospa Kadenbach. Ja, mislim, da smo z zadnjim stavkom vse povedali. Uh, britanskim pacijentam je vseeno, kako se bo vse skupaj obrnilo. Eh, ni za pričakovati pozitivnih izkušenj. No, eh, nekatera vprašanja so že bila zastavljena v povezavi z eh, raziskavami. Vsi vemo, da je Združeno kraljestvo ena izmed največjih prejemnic sredstev iz obzorja 2020. Seveda ne gre samo za sektor zdravil, Eh, no, ampak eh, vseeno vam zastavljam vprašanje, ali že sedaj uh, čutite posledice negotovosti na obeh straneh, tako na strani, na strani akademikov, pa tudi na strani uh, javno-zasebnih partnerstev. Ali se industrija več ne želi udeleževati pri tovrstnih programih? Uh, In pa še nekaj. Prejšnji teden smo v okviru 25. obletnice eh, Evropske mreže kardiologov eh, govorili za številnimi kardiologi. In uh, pokazalo se je, da je veliko kardiologov izobraženih v Evropski uniji, približno 20 odstotkov. Tako da tudi tukaj bo nekaj negotovosti. Um, no, nekatera moja vprašanja ste že odgovorili. Um, še neka tema je tukaj pomembna. Ne gre samo za odobritev zdravil, za izotope in tako naprej. Gre tudi za vprašanje varnosti um, oskrbe za zdravili. Uh, Eh, kako bomo zagotovili ustrezen dostop do zdravil po brexitu. Eh, tudi tukaj obstaja veliko pomislekov in pa še z ECDC. Ali že razmišljate o tem, da bi imeli nek podoben inštrument? Eh, tudi v Združenem kraljestvu. Eh, ta inštrument bi moral potem eh, delovati, začeti delovati tako rekoč čez noč, če bi prišlo do trdega Brexita. Gospod Palmer. Uh, dis- Hvala, predsednica. Razprav o agenciji za zdravila prejšnji teden se je osredotočalo na to, kje bo uh, Eh, Amsterdam je pridobil, London je izgubil. Eh, veliko je razlag o tem, kaj bodo posledice, ampak vprašanje, ali bo Združeno kraljestvo ostalo del pristojnosti e EMA. Kaj menite o tem, kaj bi bilo, koristno za to, da bi se lahko izognili popolni katastrofi pri regulativi, sistemih eh, preskrbe in tako naprej. Torej, kaj bi lahko naredili za to, da bi se izognili nevarnim in škodljivim posledicam za pacijente v Združenem kraljestvu. Vse vemo, 2019, eh, čisto Nerealistično je pričakovati, da bomo do takrat lahko vse uredili in zato me zanima, ali lahko kaj več poveste o tem. Težko je karkoli narediti, če ne veš, kakšen bo potek dogodkov, ampak vseeno, ali lahko nasplošno poveste, koliko časa bi bilo potrebnega za to, da bi razvili take strukture, koliko sredstev, koliko ljudi bi bilo potrebnih za to, da bi vzpostavili ustrezne strukture mogoče ste o tem že razmišljali, mogoče že delate na tem. In še gospod Lafin. Predstavitev ste začeli z zelo močnimi diapozitivi o vplivih Brexita na delovno silo in zdravstvene delavce v Združenem kraljestvu. In eh, v zdravstvenem, britanskem zdravstvenem sistemu to ni izziv, edini izziv. Veliko sem delal s plošnimi zdravniki in nasplošno uh, eh, sem se že pogovarjal o problemih, ki jih bo predstavljalo uh, zaposlovanje splošnih zdravnikov. In torej, Britanski zdravstveni sistem ima že tako veliko izzivov pri iskanju zdravstvenih delavcev in pri zaposlitvah in zanima me, kam bi rangirali probleme, ki jih bo povzročil Brexit. In eh, vaša organizacija, vaše združenje BMA. Zelo dobro pozna situacijo v Združenem kraljestvu. Kakšno je vaše stališče do tega, kakšna grožnja je Brexit za zagotavljanje zdravstvenih storitev. Po mojem mnenju je trenuten odnos, trenutno nevarno samo zadostan in me zanima, kaj o tem menite vi in potem še Evropska referenčna mreža, 40 eh, britanskih bolnišnic pri tem sodeluje, kar nekaj dejavnosti se vodi iz centrov v Združenem kraljestvu in mislim, da je tukaj velik potencial za medicinske inovacije. Torej, kakšne bi bile potencijalne izgube za Združeno kraljestvo, če v prihodnosti ne bo smelo sodelovati v referenčni mreži? Uh in kako bi to lahko škodilo nasplošno inovacijam v celotni EU, če te inštitucije, britanske inštitucije, ne bodo del mreže. Še kakšno vprašanje? Ne, potem pa vam predajam besedo za odgovore. Najlepša hvala. Če začnemo z pomembnim vprašanjem pomembnosti za raziskave, kako pomembno bo se to za raziskave. V biofarmacevtski industriji je zelo veliko inovativnih zdravil ter pobuda za inovativna zdravila in IMI, e to je največje javno-zasebno partnerstvo na tem področju in je tudi izjemen uspeh za naš sektor in za naše področje delovanja vprašanje, ki sem ga pogosto slišala v Združenem kraljestvu strani akademikov in majhnih podjetij in drugih, kako bo to vplivalo na imi. In eh, v okviru naših partnerskih sporazumov v našem sektorju še vedno gledamo IMI kot glavni prostor za partnerstva, tudi v okviru novega dialoga o okviru o sodelovanju Združenega kraljestva se bo treba še pogovarjati. Če se bo odprlo tretjim državam, bi to bila lahko neka alternativa, ki bi nekoliko spremenila. Eh, Združeno kraljestvo morda ne bo moglo voditi projektov, bo pa morda pod določenimi pogoji lahko sedovalo. Vsekakor pa bomo potrebovali nek širši pogovor o okviru sodelovanja. In kot sem povedala, sodelovanje pri raziskavah ne bi smelo začeti upadati po toliko letih vzpostavljanja partnerstev in sodelovanja. To je res nekaj, kar zelo eh, počasi gradiš in znanstveniki res ne potrebujejo tega, da se razruši to, kar je bilo dolgo časa eh, grajeno. Nekatere stvari so zdaj prinesle eh, rezultate, naprimer za, redne, eh, za redke bolezni ali pa na področju pediatričnih raziskav. In nekateri so res lahko ta, te mreže zelo izkoristili in naprimer nekateri na škotskem so rekli, kako. Težko je bilo to spoznanje, ko so videli, kaj je lahko ogroženo. Kar pa se tiče ECDC, to, kar smo slišali v zvezi z varnostjo hrane in okolja, menim, da nikomor v Evropi ne bo koristilo, če ne bomo mogli več izmenjavati pomembnih informacij, pomembnih podatkov, pomembnih um, signalov in uh, mislim, da zdaj res ni čas, da bi se od tega odmaknili. In, uh, ponovno bom povedala, da ne glede na to, kakšna bo rešitev, moramo doseči to, kar zagovarjam, kajti drugače se bomo vsi znašli pred velikimi izzivi. In potem še zadnje vprašanje. Če eh, Združeno kraljestvo ne bo več eh, del mm, Evropske regulatorne mreže, najprej naj povem, da ponekod že razmišljamo o tem. Nekateri člani, da bodo, ne, od, nekatere odločitve, da bodo umaknili eh, naložbe, so bile že sprejete. Ampak koliko časa bi potrebovali za vzpostavitev nekaterih uh, Eh, struktur, mislim, da bomo potrebovali ne, za nekatere stvari dve leti, za proizvodnjo pa še nekoliko več in to je res velik izziv. In eh, raziskava je pokazala nekaj primerov, ki jih morda poznate. Imamo proizvode, ki se proizvajajo samo v Združenem kraljestvu in če jih ne bomo mogli poslati v Evropo, bo to sigurno povzročilo posledice za pacijente v EU27 in seveda je tudi, eh, obstaja tudi obratni primeri. Ampak koliko časa bo to zahtevalo, ne vem. Odvisno je od tega, kako eh, daleč bomo prišli z dogovori in če bomo se približali rešitvam, ki jih zagovarja naša industrija, potem ta skok ne bo tako velik. Če pa bo Brexit trd, potem pa bomo potrebovali veliko časa, da bomo stvari pravilno speljali hvala. Najprej vprašanje o kardiologih. Več kot deset let je potrebnih, da se izobraži, izobrazi zdravnik, specialist. In če se en tak odloči, da bo odšel iz Združenega kraljestva ali EU, ga ne bomo mogli nadomestiti do leta 2027. In če boste imeli kardiološki problem med eh, sedanjim trenutkom in do leta 27, je velika verjetnost, da boste imeli s tem velike težave in da boste težko prišli do zdravnika. Jaz sem dovolj mlad, da do leta 27 ne bom rabil kardiologa, zdaj drugi pa ne vem. In potem zdravstveni delavci, ali je problem Brexita, kar se tiče tveganja za pridobitev zdravstvenih delavcev, ali je to problem številka ena, dva ali tri. Mislim, da tega ne moremo tako razvrščati, ampak kar veliko problemov imamo v različnih specialnostih. Žal je Brexit samo še dodatna plast problemov ki zadeva vse štiri nacije. Vsaka ima drugačne probleme, ki pa so bili taki, da bi se jim lahko izognili ampak vprašanje, ali eh, britanska vlada daje prednost zdravstvenim problemom, mislim, da je njihova glavna naloga, da to upoštevajo. In eh, prihodnji teden se bom sestal z pristojnim ministrom in še enkrat bom povedal, da morajo biti zdravstvena vprašanja res primarna tema v pogajanjih glede Brexita. Najlepša hvala. Najlepša hvala poslancem, najlepša hvala panelisti. Veliko smo izvedeli o soodvisnosti, ki obstaja med EU in Združenim kraljestvom. Vsi bomo prizadeti, če se bo Brexit odvil tako, da bo prinesel nezaželene posledice. Torej, upajmo lahko, upamo lahko samo, da bo se odvijal čim bolje. Vse pomembne stvari, ki smo jih danes slišali, bomo posredovali pogajalcem. Tako, da bodo se zavedali nekaterih podrobnosti in stvari, ki se dogajajo v resničnosti. Najlepša hvala poslanci in najlepša hvala panelisti. Se vidimo naslednji teden. Najlepša hvala, nasvidenje. Yeah, well